Mes chers collègues, dragi kolegi, za vse tiste, ki ste tukaj in ki se vam zahvaljujem za to, da ste tukaj, bomo nadaljevali z današnjim delom. Sicer najprej bomo obravnavali študijo o razlikah v cenah farmacijskih izdelkov in dostopa do njih v EU. tako da bom kar dala besedo vam, gospod, gospod Kanavos, ki nam bo predstavil to temo in potem bomo se lahko o tem pogovorili. Tudi zato, ker ne bo nobenih uvir za čas govora. Um, Hvala lepa za povabilo, da ste me povabili sem v ta odbor. Vesel sem, da sem tukaj z vami in da se bomo kasneje tudi pogovorili o tem dokumentu, ki govori o razlikah v ceni in dostopu do farmacijskih izdelkov v EU. Verjetno ste vsi dobili te kopije Tako da, ko bom šel skozi te posamezne preglednice, bom na hitro predstavil določene stvari. Če kar pogledamo cilje, ki smo jih imeli na podlagi mandata, ki smo ga dobili od EPO-ja, cilj dokumenta je, da bi prispevali k boljšem razumevanju, zakaj so cene farmacijskih izdelkov v različnih državah članicah, da bi preučili razlike v državah članicah. V ključnih področjih, zlasti izdatki za zdravila eh, na recept, drugič cene zdravil in da bi razmislili o tretjem vidiku, to je proizvodnja zdravil in raziskave. Na podlagi tega, da bi zagotovili točna priporočila in opcije za izgradnjo politik na nacionalni in EU ravni. Spodaj v teh izličkih lahko vidite razlike ki obstajajo v EU v odnosu do per capita in pa BDP. Nekatere razlike ne moremo primerjati ena do ena, kajti obstajajo predvsej večje, velike razlike, eh, tako na osebo, kot tudi, eh, če pogledamo izdatke za farmacijske izdelke, če pogledamo z velika dinamike, pa tudi tam obstajajo zelo velike razlike med državami članicami. Vprašanje pri tem je, kaj je vzrok za te razlike. In s tem pridemo do vprašanja cen. Z vidika opazovalca lahko pride do razlik v cenah farmacijskih izdelkov, tako z vidika uh, originalnih zdravil, kot tudi generičnih zdravil. Te razlike so lahko včasih kar precejšne obstajajo različne metodologije in načini, kako lahko gledamo na stvari. Imamo različne študije eh, in delo, ki smo ga pravili na te temi v preteklosti. Z perspektive eh, dokazov smo pregledali delo, ki je potekalo pri tem v Združenem kraljestvu, kjer smo videli, da je kar precej takšnih zdravil, eh, originalnih zdravil, tudi veliko, velika razlika v cenah tudi okoli 25 odstotkov. Razlike pa so tudi med državami članicami in sicer tudi okoli 41 odstotkov. V številnih primerjih za generične proizvode pa so cene oziroma razlike v cenah lahko še dosti večje. V nekaterih primerjih pa tudi precej niže. Pri tem ne smemo pozabiti na to, da je sektor farmacevtske industrije tudi velik zaposlovalec v EU, predstavlja kar 3,5 odstotka vse dodane vrednosti na področju proizvodnje in veliko tudi prispeva k prezadevanju na področju raziskav in razvoja. To ne vključuje samo proizvodne originalnih zdravil, ampak tudi generičnih zdravil. Obe dve prispevata k industrijski bazi EU. Vse te razlike, ki so včasih precejšnje, včasih manjše, pa zahtevajo no-, neko razlago. In če pogledamo, kakšno razlago bi lahko zagotovili na EU ravni, potem moramo pogledati politike, ki jih izvajamo na ravni držav članic. To pomeni v prvi vrsti, da pogledamo zakonodajni okvir ali okvire, ki določajo cene in pa uh, povračilo stroškov za Eh, farmacevtske izdelke. In ko pogledamo te okvire, vstajajo velike razlike med državami članicami. Določene cen eh, zdravil se posod zakonodajno ureje, obstajajo različne metodologije, kot je zonalne določene cen in pa vedno več eh, takšnih metodologij, ki so malo drugačne in ki tudi prispevajo k temu, da so vedno večje razlike med državami. In to je z vidika ponudbe, se pravi, da gledamo zgolj cene uh, zdravil, ki jih pripišemo na recept. Še posebej pa smo se osredotočili ne samo na uh, ceno, ampak tudi na popraševanje. Se pravi, zakonodajno urediti uh, celotno določanje oziroma prepisovanje zdravil, tako na, ko gre za lekarne, kot uh, tudi uh, pacijente, ki te zdravila uživajo naprimer, en način, kako bi uredili z, uh, ravnanje zdravnikov, je, da bi uh, ustrajali na tem, da se predpisuje generična zdravila. To pomeni, da bi um, farmacevti prodajali, lekarnari prodajali proizvode, ki so generični. Številni načini oziroma številnih vzrokov se ti ukrepi izvajajo na različne načine, različno. Uh, stopnjo in, uh, intenzitete in uh, tako celotna stvar, celotna slika postane v Evropski uniji še bolj zanimiva. Kaj ti poleg tega, kar sem že povedal, velja tudi odlična zakonodaja, tudi v distribucijski verigi, kar nas pripelje tudi od prodaje na debelo, od prodaje na drobno. To samo po sebi še ne pliva na stroške, na ceno, prispeva pa k celovitem izdatkom za farmacijska. Eh, izdelke. Tako, če pogledamo stran ponudbe in popraševanja, moramo pogledati samo distribucijsko verigo, eh, določeni meri, hkrati pa tudi obdavčitev. Eh, DDV je zelo različno strukturiran, namreč ta je lahko nič v nekaterih državah članicah in tudi 25 odstotkov v nekaterih drugih za zdravila, ki so predpisana na recept. Nekatere ti zakonodajni ukrepi so tudi povzročili točne težave pri dostopu v nekaterih delih EU. Pa naj si bo to povezano z razlikami pri obravnavi oziroma ravnanju z tehnologijo, tako imenovani Health Technology Assessment, to gre za način, kako države članice ocenjujejo tehnologijo na različne načine, kako ovrednotijo to, kaj jim tehnologija prinese ta metodologija o načinu ocenjevanja tehnologije lahko tudi povzroči razlike pri uporabi eh, enake tehnologije v dveh ali večjih državah članicah. V nekaterih manjših državah, manjših državah članicah se pojavlja tudi vprašanje majhnega trga. Tudi to lahko vpliva na to, da določen proizvod sploh ni na voljo kar je tudi povezano z temu, da so nekateri proizvodi izredno dragi, drugi pa dosti cenejši, kot so naprimer generična zdravila. In potem je še vprašanje čezmejne eh, prodaje, sporedne trgovine, kjer eh, v bistvu poskušam ustiti to, kar je naloga arbitraže, kar pomeni, da zame izvoz iz ene države članice, kjer je cena višja, v državo, kjer je cena nižja. In uh, to tradicionalno pomeni, nekje od 10 do 20 odstotkov skupnega deleža farmacevskih proizvodov. Številna vprašanja so torej povezana z dostopom, ki izhaja iz različnih zakonodajnih okvirov, ki veljajo v različnih državah članicah. In to smo si tudi pogledali v poročilo glede zagotavljanja nekih opcij oziroma možnosti z vidika politike pa je to povezano tako s nacionalno kot tudi evropsko ravnjo. Naprimer na nacionalni ravni, da bi upoštevali pomembne razlike v zakonodajnih praksah med državami članicami in namreč tudi to vpliva na to, da bi še naprej sistematično ocenjevali to politiko, da bi merili uspešnost Namreč ogromno se investira, kot lahko tudi vidite na začetku poročila, ampak vedno pa ne preučimo uspešnosti posameznih ukrepov, ki jih izvajamo. Tako da je to tudi treba storiti. Če tega ne bomo storili, potem moramo to čim prej začeti izvajati. Vstajajo tvegane, kot so eh, deljene tveganja, eh, potem mm, scheme povezane s eh, plači, plačniki, da pogledamo, kaj deluje, kaj ne deluje, da povečamo eh, koristi, ki jih ponudimo državljanom. Sreda pa obstaja tudi poziv k temu, da bi povečali uporabo generičnih zdravil. Zlasti, ko gre za zagotavljanje večjih koristi in pa proračunskih olajšav, da bi tudi zagotovili več možnosti za inovacije v nekaterih državah, je stopnja predpisovanja generičnih zdravil in pa uporaba je zelo visoka, druge je zelo nizka. To je seveda tudi povezano z mešanico politik, ki so spostavljene na tem področju. Treba je torej nadaljevati še naprej z spodbojanjem inovacij v tem sektorju. Kaj ti? Kaj ti to je ne le tista življenska nit, ki je pomembna za dobavitelje. Preko inovacij dobijo tudi bolniki, pacijenti boljše zdravljenje, izboljša se ne le kakovost, ampak ne le dožina, pa tudi kakovost življenja. Na evropski ravni pa moramo nadaljevati. Namreč tudi tukaj že imamo številno prizadevanje in še naprej se moramo prizadevati za nadaljno izmenjavo najboljših praks, izboljšati koordinacijo med državami članicami. Vsi se moramo učiti iz izkušenj drugega. Hkrati pa tudi, ko gre za to, kaj deluje in kaj ne v državah članicah. Nadaljevati moramo tudi z spodbujanjem biomedicinske inovacije na EU ravni. Potem je tudi treba spodbujati inovacije na splošno, pa tudi na drugem strani medalje uporabo generičnih zdravil v vseh eh, evropskih politikah. Potem so še vprašanje, ki se povezano z velikostjo trga, tudi to treba obravnavati. Na koncu glede sporedne trgovine, pa moramo tudi razmisliti o tem, kako deluje to v praksi. Načeloma deluje tako, ampak kako pa deluje v praksi in spodbujati nadaljne raziskave in razprave o praksi, o tem, kako to torej, deluje v praksi. To je povezano tudi z, v, o povezavi med uh, eh, san, enotnim trgom kot takim, pa tudi politikami, ki so na voljo v državah članicah. Gospa predsedojoča, zelo težko je predstaviti dokument, ki vključuje toliko zainteresiranih strani v desetih minutah, ampak mislim, da sem predvsej dobro predstavil ta dokument, z veseljem bom odgovoril na vprašanja, ki bi jih imeli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za to povzetek tega poročila, ki je zelo bogato, vključuje različne teme in vse nas to zanima, zelo močno nas zanima, tako da bi sedaj kar dala besedo kolegom ki so želeli besedo najprej. Gospod Hart. Hvala lepa, predsedujoča gospe in gospodje. Najprej bi povedal to, da smo študijo naročili in pri prebiranju lahko pridobimo nek pregled nad problemi in rešitvami. Imam pa še nekaj vprašanj za avtorja. s pomočjo katerih bi si rad spopolnil mnenje. Torej, kot glavne vere, avtor navaja lastne študije in vemo, da ste v svojih študijah vedno se izrekali proti usporedne trgovini. Niste pa tudi prikazali podatkov združen panoge, eh, vele trgovcev, ali pa v narekovajih objektivnih verov, se pravi ministrstv. Vprašanje, zakaj študije, ki imajo druge sklepe kot uh, um, avtor, zakaj takih študij ne upoštevate? Drugo vprašanje, glede problematike ponarejenih zdravil, tu navajate, da ta usporedno uvožena zdravila predstavljajo tveganje. In Evropski parlament je februarja letos sprejel jasne sklepe za to, da bi se udor ponarejenih zdravil preprečilo. In to bi veljalo tudi za usporeden uvoz. In tega pa pri vas ne najdem teh sklepov. Potem pa tretja opomba pri branju študije, se, sem dobil vtis, da akteri, dobavitelji od proizvajalca in tako naprej, da bogatijo na, pri teh eh, dohodkih, vendar pa mislim, da morajo tudi lekarne izpolniti svojo uh, nalogo in problem je tudi, kadar ne morejo na določenih krajih oskrbeti pacijentov z zdravili. In kaj bi bilo potrebno za to, da bi lahko vse pacijente oskrbeli z potrebnimi zdravili in to po neki sprejemljivi ceni? Um, Mislim, da je tu še nekaj vrzeli pri tej študiji. Hvala, gospod Rodbernd. Lepa. temu, kar je rekel gospod Šnerhart. Ne, da bi brala pisma različnih lekarn, lahko povem tole. Nisem pa tako presenečena, ko sem v ključnih ugotovitvah na 32. strani prebrala, da je zradni usporedna trgovina problematična. In če pogledamo primerjave s cenami, ki tudi ni bilo nobeno presenečenje, da zdravila, ki so še pod patenti in ki so tudi predmet sporedne trgovine, ampak zlasti pa to velja za, za tiste zdravila, kjer so patenti že potekli, lahko vidimo, da je štirikratna razlika pri tistimi, kjer uh, pri zdravilih zaščitena s patenti in pri tistih, kjer niso. Nisem tega prav dobro razumela, namreč že kar dolgo se nismo ukvarjali s to temo, vsi razmišljamo, da je pač to pač bolj zahtevna razprava, bolj akademska razprava in se ne okvarjamo toliko s tem. Govorili ste tudi o zaposlovanju v farmacijski industriji. Mislim, da to, kar ste povedali, drži, ampak ali se strinjate z mano, da je dejavnik zaposlovanja takšen, da igra višjo vlogo, večjo vlogo pri originalni proizvodnji, se pravi tudi, ko gre za raziskave, uh, to pomeni proizvodnjo zdravil, ki so zaščitena s pacijenti, kot pa pri generičnih zdravilih. Verjetno se strinjate z mano, pripričana sem, da se. In zato ne vem, ali se lahko strinjam s to politično opcijo za nacionalno raven, kjer bi povečali uporabo generičnih zdravil. Po mojem mnenju je to nasprotje, kaj ti na eni strani podarjamo dejavnik zaposlovanja v farmacijski industriji, na drugi strani pa želite povečati uporabo generičnih zdravil. Ravno tako se mi zdi zelo zanimivo v tem delu, kjer govorijo HTA, torej Health Technology Assessment. Verjetno ste spremljali našo razpravo o čezmejnem zagotavljanju zdravstvenih oskrbe in videli, s kakšnimi težavami smo soočeni. Ali lahko vi naredite kakšno idejo, kako bi pričali države kot Združeno kraljestvo nastala, da bi imele več eh, tega deljenja najboljše prakse v zdravstvu. To bi bilo zelo dobrodošlo, kajti nam je zmanjkalo idej, kako bi prepričali države članice na tem področju. Če pogledamo možnosti, ki so na voljo na EU ravni, tam pa potrebno, kot sem že prej rekla, ste predlagali da bi olajšali še nadaljno deljenje najboljših praks koordinacije med državami članice in tretjo, kaj čakam za vaše ideje, kako bi to storili, kaj ti moram povedati, da meni že zmanjkalo domišljije. Potem ponovno, torej tukaj nisem čisto prepričana, kako bi, brez, ne da bi pri tem zmanjšali uh, nujnost generičnih zdravil, ali se strinjamo, da. To velja samo, če imamo torej raziskave za zdravila zaščitena s patenti, potem ne bi imeli generičnih zdravil, kajti generična zdravila so kopije in zato me zanima, kakšna je tukaj vaša vloga, da bi povešali raziskave v EU. Mogoče mi je to nekje ušlo, lahko da se kaj skriva. Ampak eh, zgolj povečanje uporabe generičnih zdravil je po mojem mnenju prazno in ne gre v pravo smer dokler uh, ne vemo, iz česa sploh je treba narediti takšno generično zdravilo, če torej nimamo najprej originalnega zdravila. Z določenimi temi političnimi opcijami se strinjam, glede ostalega pa ne vem, nič ni narobe, je pa predvsej optimistično glede na razmere v EU. E, mogoče imate kakšne ideje, kako bi dali več spodbud različnim državam članicam glede na to, da pač imamo različne zdravstvene sisteme, kako bi države lahko skladile te zdravstvene sisteme, če se zaenkrat še niso pripravljene storiti. Hvala. Hvala. Kar Šluter. Yeah, uh, for... Ja, hvala za to poročilo. Malo sem presenečen. Zelo nad zelo velikim povečanim stroškom, naprimer Združenem kraljestvu. Kaj se je tam zgodilo? Zakaj niso sledili vstalim v Evropi? To je eno vprašanje, ali se lahko kaj z tega naučimo. In še ena stvar, nizka raven raziskav in razvoja med 15 in 20 odstotkov. To je zelo nizek, nizka raven stroško za R&D. Med predlogi pa pogrešam eno stvar in um, o tem bo potekala razprava v Ameriškem senatu jutri. To so skladi za cene. Jaz bom 31. maja imel konferenco na to temo, vse, ki vas to zanima, tako rani Price Funds. To je alternativni mehanizem za financiranje raziskav. Odločimo se za prioritete in vidimo, katere so najvišje zdravila, ki jih potrebujemo in potem določimo ceno za ta zdravila včasih eh, v manjšem delu, tako da imam eno za diagnozo, drugo za molekule in tako dalje. Ampak neko ceno ponudimo, potem pa je vsa proizvodna brez licenc, kar pomeni, da ni potrebnega več sporednega uvoza, izgubim, um, ni več problema podnarejenih zdravil, kajti ta dobička, profitna marža je zelo nizka. Ali ste da se pač odločili, da tega ne boste vključili ali v bistvu tega ne poznate? Hvala, Lize. Ja, vielen Dank, Frau Hvala lepa. Navezal bi se na vprašanje Horsta Schnellharta v zvezi z sporednimi uvozi. To je bil namreč povod, zakaj smo sklenili, da želimo naročiti takšno študijo, kajti pri razpravi o ponarejanju zdravil smo slišali, da bi to lahko bila neka vrata za ponarejena zdravila, zato pa sedaj ne vidim nobenih eh, argumentov in če pa obstajajo, pa prosim, da jih ne vedete. Potem pa, dokler so razlike v cenah tako veliki bi lahko sporedna trgovina ublažila te stroške. In zato me nekaj zanima, kdo neposredno zasluži za, ne, za usporedno trgovino, zagotovo so to tudi trgovci, kot opisujete, ampak ali nimamo tu tudi nekega posrednega učinka, če uspa, u, obstaja usporedna trgovina, ali to ne znižuje tudi cen, ali se to popolnoma neutralizira. Ni mi to še čisto jasno ampak to ne moremo izračunati samo, če se gledamo le eno pot, saj vse je skupaj povezano. Če ima več konkurence, je tudi pritisk na cene nasplošno večji. Potem druga točka, ki se mi zdi zelo pomembna in bi vas prosil, da če lahko še kaj poveste o tem, stroški različnih sistemov. Velika podjetja imajo kar štabe, ogromno. Um, zaposlenih in oni se pogajajo o cenah v različnih državah članicah. In vem, da to seveda ni realistično, da bi rekli, da um, bi to spremenili jutri in da bi potem uvedli nek cenov, enotno cenovno raven. Ampak te stotine ljudi, to niso samo ekonomisti, to so. Eh, farmacevti, to so medicinci, ki se pogajajo o višini um, cen po eni strani v podjetjih, po drugi strani pri raznih uh, uradih. In potencialno bi lahko obseg stroškov in pa potencial prihrankov za družbo bi me zanimal. Morda tega nisem najdel, morda nisem dovolj natančno prebral, morda tudi tega ne moremo številčiti, ampak bi bilo pa zanimivo. Prvi korak ste uh, omenili, to je ta skupna uh, ocena medicinske tehnologije, torej da se tudi oceni nek eh, zdravilo in ne more biti, da Švedska tukaj pride do popolnoma drugih rezultatov kot Španija. Politični sklepi so lahko različni, ampak če poenotimo metodo, bomo tudi prihranili vere in eh, farmacevti in zdravniki so bo bolje, če bodo uh, um, dejavni v raziskavah, kot pa v nekih tehničnih analizah. Potem pa še pripomba. Nemčija je upravičeno razvrščena kot država, ki ima precej visoke stroške zdravil, tudi glede stroško per capita. Ste morda, ki upoštevali, da že eno leto v Nemčiji poznamo nov zakon in skušali smo se prilagoditi evropske ravni. Imate že kaj podatkov o tem, kako to vpliva? Hvala. Euh, euh, Nič drug ni prosil za besedo, tako da bi tudi jaz postavila eno vprašanje v imenu kolegice gospe Parvanove. Gospa Parvanova, ki obžaluje, da ne more biti danes opodne z nami. Ocenjuje, da je ta študija in pa razprava zelo zanimiva za delo našega odbora. Nujno moramo razumeti tesno povezavo, ki obstaja med različnimi trgi za zdravila v Evropi, gre za vprašanje dostopa in pa koristi eh, za javno zdravje. Prvotna komentar glede metodologije, eh, ki se uporablja za izvajanje te študije bibliografija našteva cel kup eh, študij različnih inštitucij, tudi sami ste jih omenili, gospod predsednik. Pomembno število poročil, ki so jih objavila tudi industrija sama, bolj malo pa strani neodvisnih združenj. In ali nam lahko podnate kakšne informacije eh, glede virov, ki ste jih uporabili za to študijo in ali nekaj Združenje potrošnikov in neodvisni organizmi ne izvajajo študij v zvezi s tem. Mogoče ni bilo to dovolj ustrezno narejeno in zato pač tega niste upoštevali. Drugi element, da moramo vzpostaviti skupne smernice za uh, postopek ocenjevanja Health Technology Assessment. Tudi torej, to je zelo zanimivo. Namreč ta postopek vključuje širšo uh, skupino zainteresiranih in lahko pride do konflikta interesov. Ali imate pri vas kakšne priporočila glede te teme tretjič, glede primerjave in pa razlike med cenami zdravil, um, ocena zdravil med državami članice, zlasti, ko gre za generična zdravila? Ali ste upoštevali celotno dinamiko trga v vseh državah članicah študija? kaže razkorak, velik razkorak med državami članicami za generično zdravilo v primerjavi z uh, originalnimi zdravili. Verjetno je to ne nekaj, kar je bilo značilno zgolj za generično zdravilo, odvisno je od torej, števila prebivalstva, eh, količine zdravil na trgu, pa tudi političnih izbir. Torej, to je odvisno od tega. Pa še zadnja stvar, sprednja trgovina, o tem smo že veliko slišali ali nameravate izvesti več poglobljenih raziskav glede tega, da bi preučili vpliv lete na ceno zdravil ali lahko določite, katere specifične tematike bi te raziskave morale eh, vsebovati. Pa še zadnje vprašanje za komisijo. Ali ocenjujete, ali komisija meni, da je bilo nujno izvajati takšne raziskave, se pravi podpreti razvoj takšne študije in sprejeti v določenem primeru tudi eh, ukrepe glede sporedne trgovine? To so torej vprašanje gospe Parvanove. Sedaj pa dajem besedo še gospe Makevan, ki želi govoriti. Rada bi se vam zahvala za študijo, zdela se mi je zelo zanimiva. Našla sem veliko koristnih informacij. Zlasti sem zanimanjem brala o stvarih, ki jih je težko nadzirati, kot je na primer politika predpisovanja zdravil, zdravnikov, odnos javnosti do zdravil. To je zelo težko, kajti živimo v različnih državah in nekaterih državah. In ta je ena izmed njih. Greš k zdravniku in prideš ven z vrečko zdravil, tudi če prav greš tja samo zaradi neke malenkosti. Ljudje pač pričakujejo, da če ne dobiš zdravil, pa pa sploh nisi bil pri zdravniku. Tako da bo to zelo težko obvladati. Zanima me, ali ste tudi naredili kakšno raziskavo glede uh, starostnega profiliranja. Različnih načinov predpisovanja zdravil. Naprimer, eh, katera zdravila se predpišejo v zadnjih dveh letih življenja. Slišala sem, da zdravniki predpisujejo preveč zdravil starejšim, kjer ne poznajo dobro medsebojnih učinkov teh zdravil, ker pa zdravniki ne vedo, kaj učinkuje, kaj načinkuje in potem pač predpišajo cel kup različnih stvari sprašujem komisijo, kaj bi storili s to študijo zdaj. Ko sem jo prebrala, zanimiva, ampak uh, veliko stvari, ki je notro zapisanih, se nanašajo na države članice, oziroma spadajo v pristojnosti držav članic. Ali bo potekala razprava o tem v svetu, v skupinah visoke ravni, ali kaj posebnega, kar bi lahko naredili za manjše države. Skrbi me to, da zlasti majhne države tukaj zgubijo uh, zlasti, ko gre za to, katera zdravila dobijo na trg zaradi velikosti in nekaj tega. Kaj lahko komisija stori glede tega? Veliko torej je povezanega s nacionalnimi odločitvami, odločitvami, koliko porabimo za zdravstvene sisteme, veliko pa je tudi povezanega z enakostjo, dostopa v nekaterih državah. Imajo mogoče lahko na voljo določena zdravila v teoriji, ampak dejansko so financirane strani pacijentov, pa je takšno, da to ni na voljo za vse ker je pač ta stopnja sofinanciranja še vedno previsoka za ljudi in v številnih državah pač to ne deluje tako. Torej, komisija, kaj bomo storili s to študijo? Euh, Hvala. Nihče drug ne želi besede ali želi komisija spregovoriti? Euh, madame Laura Nistor. Gospa Nistor. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm uh, eh, dobro dan, sem Laura Nisar in predstavljam Evropsko komisijo, generalni direktorat za podjetništvo. Kot je bilo pravilno podarjeno, to spada predstavnosti držav članic. Področje zdravja je v predstavnosti držav članic. Seveda pa to ne pomeni, da mi na evropski ravni ne moremo nič storiti. In glede dostopa do zdravil, zlasti dostop za majhne države, pa imamo platformo za dostop do zdravil v Evropi in znotraj tega imamo različne delovne skupine, naprimer za majhne trge imamo posebno delovno skupino, kjer lahko država članica in zainteresirane strani se srečujejo, se pogovarjajo in poskušajo najti različne probleme, ki jih se pojavljajo na trgu in poskušajo tudi najti različne rešitve. Tako je to res nek mehanizem za izmenjavo izkušenj. In uh, naročili smo več tudi s pomočjo, kateri želimo najti rešitve za probleme, ki smo jih prepoznali tudi v delovnih skupinah. Kakšna pa bo uporaba te študije za nas, ali bo to koristno za nas? podatke, ki so v tem poročilu, so takšne, da jih lahko uporabimo pri prepoznavanju problemov. Poročili bomo tudi različne politične opcije. To so zelo koristne informacije in uh, mi bomo to zelo pozorno preučili. Hkrati pa bomo vedno tudi vsake drugo študijo tako podrobno preučimo. Pa še glede vprašanj. Najprej sporedna trgovina. Vredno bi vam lahko govornik na panelu povedal več o tem. Kot veste, je stališče sodišča takšno, da sporedna trgovina ni proti, oziroma ni v nasprotju s pogodbo to je pač realnost, ki jo moramo sprijeti. In dejansko je bilo zelo zanimivo, če bi imeli kakšno poročilo, ki bi na količinski način opredelilo koristi in pa slabosti usporedne trgovine. Zaenkrat vam ne morem povedati, ali bo komisija kaj storila glede tega pri tem vprašanju. Upam, da sem pojasnila vsa vprašanja. Eh, hvala lepa, Dagmar. Eh, ne, niste pojasnili, ampak niste vi krivi. Rada bi samo podarila, da sem bila ena zmed tistih, ki so mislili, da je zakonodaja eh, na to področje dobro, se dobro nahaja znotraj eh, podjet, generalnega direktorata za podjetništvo in da ni potrebno, da bi jo predstavljali v generalni direktorat za, za eh, Sanko. Ampak dejansko pa se je izkazal, da to ni najboljše, kajti ni bilo nobene zakonodaje, nimajo nobenih pristojnosti. Niste vi krivi za to, ampak mogoče bi vse bolje, da se vrnete nazaj do svojih nadrejenih. In, eh, se posvetite tudi s kolegi iz uh, eh, GD Sanko, da se vi o tem uh, pogovorite. Niste vi krivi, ampak vi nimate, v znotraj GD podjetništva nimate več pristojnosti za to in zapravljate čas in vire. In če sem čisto odkrita, nič od tega, kar ste povedali, nam ni nič povedalo, kaj se bo zgodilo, pa niste vi krivi, ker vi ne morete nič storiti. Generalni trat Sanko pa lahko kaj stori. Tako da počistite malo po svoji hiši. Hvala. Gospod Kanavos, boste sedaj odgovorili? Hvala lepa. Hvaležen sem za vprašanja in pa komentarje. Skušal bom zadeve malce razsvetliti kajti gre za zelo kompleksno temo. Čisto preveč je tu deležnikov, veliko interesov. Rad bi se odzval na vaše vprašanja in ko ste jih zastavljali, sem jih skušal malce spredalčkati, zato da bom lahko odgovoril na več komentarjev in odgovorov hkrati. zdi se mi, da je, so tu tri večji sklopi. En se navezuje na usporedno trgovino, drugi na HTA, tretji na generična zdravila in uh, slišal sem tudi vprašanje o prekomernem in premajhnem uh, predpisovanju zdravil. In rad bi vam podal moje stališče, gre za osebno mnenje glede na, na podlagi pač izkušenja iz raziskave. Kar se tiče konfliktov interesov, smo jih skušali odpraviti. Gospod iz Nemčije se je navezal na možne prihranke pri čezmejnih uh, meni trgovini, tudi kar se tiče ponaredkov in tako naprej. Moramo stvari postaviti v pravo luč. To gre za industrijo, ki predstavlja približno 1,5 odstotka BDP Evropske unije. Sporedna trgovina predstavlja le majhen delež v primerjavi s tem. Pri hranki bi bili verjetno še manjši, če si ogledate študije, ki so jih sprožilo združenje farmacevtov ali pa tudi industrija. Te študije ugotavljajo, da so prihranki zelo majhni in v določenih primerjih zanemarljivi. Ampak je to delo tudi že, te študije so tudi že stare 5-7 let in dinamika se je v tem času spremenila. Trenutno si ogledujemo tudi neposredno distribucijo farmacijskih podjetij, potem prepovedi izvoza držav članic zaradi varovanja zdravja, zaradi pomankanja in tako naprej. In pritožbe in problemi so velike. Mislim, da vprašanje potencijalnih prihrankov mora biti tudi usklajen. S potencijalnimi problemi z paralelno trgovino, kar se tiče po naredkov, paralelna trgovina ni uh, nujno pogoj za to. Nekateri lahko zdravila izdelujejo na svojem dvorišču in to seveda je potem kaznivo dejanje. Seveda je to lažje, če se recimo zdravila, ki pridejo iz tovarne, tudi odprejo. Iz vidika politike je moje mnenje, da sporedna trgovina, da se ta problem morda preveč napihuje. HTA, tu gre za precejšno silo pri ocenjevanju oziroma moč pri ocenjevanju zdravil v državah članicah. Presenetljivo se mi zdi, in to se odraža tudi v poročilu, je razlika pri ocenjevanju istega dokaza. Torej, eni državi članici bo morda všeč, druga pa ne. In tu potem prihaja do različnega pristopa do istega zdravila v različnih državah. Na, praš, ena možnost, kako bi lahko nadaljevali pri tej razpravi, je, kako bomo ocenjevali to delo in ta zdravila in kako bomo ocenjevali tudi inovacije. Tu bi lahko naredili več na evropski ravni. Lahko bi zadeve bolj ko koordinirali. Obstaja tudi že um, nekaj idej o tem, da bi se izvedla HTA tudi na evropski ravni. Upam, da se bo to okrepilo tudi v prihodnih letih. Je pa to nekaj, kar moramo vedeti in razumeti. Uh, izmenjava najboljših praks bi tu zagotovo bila zelo pomembna. Seveda so države članice, ki se zgledujejo po drugih za določene ocene zdravil, ki jih sami izvajajo. Kar se tiče generikov, nihče ne oporeka temu, da so ta zdravila cenejša in da se na ta način lahko marsikaj prihrani. Tudi kar se tiče zaposlovanja in generiko in tega, kar sem v zvezi s tem napisal v poročilu, mislim, da je to z, se, je skladno in eh, eno brez drugega ni možno. proizvodnja ne, in povečana proizvodnja ne vodi nujno do več delovnih mest, saj gre tu za popolno avtomatizacijo, ampak pri raziskavah pa je to možno in eh, raziskave bi lahko bistveno prispevale tudi k zaposlovanju v tem sektorju. Tu ne vidim nekega razhajanja med obema in tudi ne vidim razhajanja med spodbujanjem uporabe nečesa, kar je stroškovno učinkovito, zato da bi se tudi zmanjšalo dragocene vere in se jih naložilo drugje, kjer eh, tudi obstajajo cenovno učinkovite tehnologije. Potem so bilo postavljeno vprašanje o tem, kaj lahko verjamemo in česa ne. Uh, Mislim, da je tu veliko podatkov in veliko informacij o sami industriji in njihovih uspehih in o uspešnosti posameznih politik. Vendar pa mislim, da potrebujemo neko robustno oceno, naprimer glede vprašanja ali raziskave in razvoj. 15 do 20 odstotkov, ali je to majhen odstotek ali velik, mislim, da je precejšen. Torej 15 do 20 odstotkov vseh stroškov v farmaciji, to je precejšna številka. Vendar pa ne pozabite, da bo to še bolj pomembno, saj mi, davkoplačevalci, posredno ali neposredno z nacionalnimi politikami in tudi z okvirnim programom prispevamo k postopku razvoja in raziskav. Torej, ni le industrija tista, ki sem prispeva, temveč tudi davkoplačevalci, tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. To pa potem vpliva tudi na vprašanje cen. Razmisliti moramo, kako bomo spodbudili inovacije na evropski ravni mislim, da razni skladi, da, da teh ne smemo podcenjevati in eh, to podpiram, vendar pa moramo sodelovati v smeri bolj odprtih inovacij in mislim, da to tako proizvajalci kot tudi države članice že spoznavajo. Tu tudi, kar je omenil gospod Lize, se nanaša na to, kdo tukaj največ pridobiva pri razvoju v eh, državah članicah. Gre za zelo dinamično področje. Čim se nekaj objavi, eh, zač v začetku marca je konec marca že zastaralo, kaj ti vse skupaj temelji na dokazih, ki so se zbirali nekaj let. Gre za hitro spreminjajočo se temo ali tu govorimo o spremembah cenah, o prihrankih pri generikih in tako naprej. Kaj torej lahko verjamemo in česa ne moremo? Mislim, da lahko verjamemo, da dokaz, ki ga imamo, da dokler se ga predstavlja na najboljši možen način, da se različni glasovi, ki jih tukaj imamo, da se odražajo in predstavljajo primerno, uh, in pravilno in eh, tisti, ki odločajo, si lahko potem oblikuje lastno mnenje. Do takrat bo to lahko spremljivo. Kar se tiče dinamike, mislim, da tu ne moremo v enem dokumentu pravilno prikazati vse dinamike posamezne države. Seveda so tu vprašanja cen, ampak tu so vprašanja tudi količin. Uh, ki se navezuje tako na velike države, kot tudi na majhne. Potem pa še zadnja tema, če se vrnemo k čezmejni trgovini. Že kar nekaj časa je minilo, odkar se je zadnji pregled naredil na tem področju, torej treba je razumeti prakso. Uh, treba je razumeti, komu je to namenjeno in tako naprej. Dela je bilo kar nekaj opravljenega na tem področju, bil sem eden od avtorjev v preteklosti, vendar pa se na istem področju bile izvedene tudi druge študije in eh, razlogi za dinamike se stalno spreminjajo in treba je slediti isti temi, vendar jo je treba posodabljati. Potem pa še nekaj, kar je omenila kolegica z komisije. Komisija, pa naj bo to Digisanko ali Enterprise, je opravila veliko dela. Tu so razne mreže, ki se promovirajo in če si pogledamo situacijo spred 15 let, ko se države članice sploh niso želeli pogovarjati o izmenjavi najboljših prask, jaz to vem, da se sedaj pogovarjajo in to tudi s tem, ko skušajo med seboj uskladiti in pogledati, kaj deluje v lastni zakonodaji in kaj ne, oziroma v pr tudi sodni praksi. Komisija pa je tudi odigrala svojo vlogo pri tem, vendar pa seveda tu ne smemo zanemariti tudi pomena, ki ga vi doprinesete tej temi, tej razpravi. To je bilo nekaj eh, odgovorov in upam, da sem s tem odgovoril na par vprašanj. Hvala lepa za vaše izčrpne odgovore na številna vprašanja, ki smo vam jih postavili. Hvala za to dobro poročilo in za razlage k tem pomembnim vprašanjem. ki je delaš. Hvala, mislim, da ste eh, kolege pritegnili. Samo se lahko zgolj pridružim tistemu, kar je rekla gospa Grodbernd. Predlagam, da preidemo na naslednjo točko, ki bo predsedoval kolega Karl Šluter, ki mu pres, tudi prepuščam predsedniško mesto.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 Uh, Nadaljevali bomo z našim sestankom. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev poročila o hepatitisu B in C. Pri nas je Mark Sprengel. Direktor ECDC. Um, veseli me, da je tukaj kljub vulkanskemu oblaku. Upam, da se bo lahko danes tudi vrnil na Švedsko. Veseli me, da ste tukaj, ker gre za zelo pomembno temo. Ker je ta bolezen precej razširjena. Izvolite, prosim. Hvala, da upam, da se bom res lahko vrnil v Štokholm. Vem, da parlament zelo kaže velik interes za hepatitis B in C in to me zelo veseli. In eh, videl sem tudi, da obstaja izjava iz leta 2007 oziroma resolucija, kjer pozivate komisijo, da pripravi priporočila o vsesplošnem pregledu. Komisija nas je prosila tudi za svoje prispevke in dokaze. Dejstvo, da sta hepatitis B in C podvržena poročanju CDC na, na nacionalni ravni, potem tudi naprej. Zato imamo veliko podatkov. Leta 2007 smo lahko podali precejšen pregled, kar se tiče situacije hepatitisa B in C. In Ta slika izhaja iz obdobja 95 do 2004 in danes lahko predložimo vsako letno posodobitev tega. Žal so tu velike omejitve, vedno gre za vprašanje, torej, če vidiš nek porast, kaj to pomeni, ali pomeni, da so zdravniki bolj pozorni do te bolezni in da izvajajo več. Uh, pregledov ali pa je res prišlo do povečanja. Zato um, ni zelo enostavno tolmačiti povečanja. Zbrali smo številne strokovnjake in smo začeli razpravljati o tem, kako naj ocenimo pravi učinek oziroma vpliv te bolezni in ali bi lahko razvili nekaj možnosti. Seveda vemo zagotovo, da so posledice precejšnje. Na tisoče državljanov je okuženih s temi boleznimi in nekat, kar nekateri um, potem zbolijo za cirozo jeter ali za celo za rakom na jetrih. A, breme te bolezni ni enakomerno razporejeno. In razlike so velike. Vem, da interes zelo zanima, oziroma da parlament zelo zanima um, pač ta razpored in katere so najbolj občutljive skupine. To izhaja pa tudi iz našega poročila. Hepatitis C je močno razširjen med uživalcimi mamil, ki, si, ki mamilo živijo z injekcijami in tudi migranti so zelo nagnjeni k temu, da zbolijo za hepatitisom B in C rad bi podal nekaj komentarjev v zvezi s tem, kaj počnemo s temi boleznimi. Seveda hepatitis B lahko preprečimo z varnim cepljenjem. To cepivo je eh, razpoložljivo že 20 let in mislim, da je zelo uspešno, saj je učinkovitost velika in stopnja okuženosti je padla iz 10 eh, na 100 tisoč ljudi na enega izmed 100 tisoč. In uh, uživalci mamil, ki si brizgajo mamila, so en izmed, so v bistvu največja rizična skupina pri hepatitisu B in C. In uh, Vseli smo se skupaj z Evropskim centrom za preprečevanje in obladovanje bolezni, tudi za preprečevanje uživanja drog. In smo razmišljali, kako bi lahko tukaj izvajali kakšno preventivo. Številne ljudi z hepatitisom C se lahko ozdravi, z hepatitisom B pa zdravi. Uh, vendar pa nacionalni program za preverjanje stane veliko denarja, vendar pa je vprašanje tudi, kakšen je potem um, rezultat. Kaj ti, če odkriješ to bolezen, moraš seveda tudi nuditi zdravljenje. To zdravljenje pa ni tako poceni in zato mi pri ECDC izvajamo projekt za raziskavo modela odkrivanja bolezni. Tu gre za neko analizo stroškov in koristi za e, stroške oziroma za programe za preglede bolezni. Radi bi spodbudili in povabili države članice, da izkoristijo ta urodja in da upoštevajo lastno situacijo, in da vidijo, ali naj se lotijo takšnega programa. V 2012 bomo sodelovali z mrežo strokovnjakov v državah članicah EU, zato da bomo pripravili okvir za preventivo proti hepatitisu B in C v EU. Eno temo smo že opredelili kot prednostno, to je preprečevanje prenosa z matere na otroka z hepatitisom B, to lahko naredimo zelo enostavno in poceni, če veš, da je mati okužena. Če veš, da je mati okužena. Bil sem kar šokiran, ko sem ugotovil, da nekatere um, države še vedno ne pregledujejo redno nosečnic za hepatitis B. In to je nekaj, kar lahko skupaj um, tudi spremenimo. Sedaj pa sem odprta za vse vprašanja in komentarje in predloge. Hvala. Slišal sem, da je tu Laslo Bense sveta. Bi morda vi želeli besedo? Kaj se namera na kur? Hvala predsedujoči. kar se tiče predsedstva, sem vodja delovne skupine za narodno zdravje. Zahvaljujem se vam za to, da sem lahko tukaj. To je zame velika čast. Eh, vaše predavanje je bilo zame zelo zanimivo. In sedaj bi strani svoje skupine podal nekaj pripomb. mačarsko predsedstvo se zaveda, kako težke probleme predstavljata in povzročata hepatitis B in C in zelo cenimo dejavnost ECDC. Vemo tudi, da je potrebno še veliko več dela za to, da bi rešili težave. Kar se tiče programa mačarskega predsedstva, veste, da so naše možnosti omejene. Morali smo določiti nekaj prednostnih nalog, na katere smo se osredotočili med predsedovanjem in izluščili smo štiri področja, kjer smo pripravili oziroma želimo sprejeti sklepe sveta. oziroma svetu bomo predložili štiri predloge sklepo. Izbrali smo malce drugačen pristop kot ta, o katerem je bilo zdaj govora, kajti naš pristop je specifičen glede na posamezno bolezen. In eh, v okviru naše skupine smo se osredotočili predvsem na cepljenja otrok in na cepiva za otroke. In na tem področju tudi pripravljamo sklepe sveta. Mislimo, da so preventivna cepljenja v, mlad, v otroštvu zelo pomembna, da lahko predstavljajo dodano vrednost v Evropi. Poleg tega pa smo mnenja, da ima Mačarska v zvezi s tem koristne izkušnje. To sta torej razloga, zakaj smo se odločili za to temo. V teh sklepih sveta Torej, če se bo svet 13. sklepi, želimo komisijo in države članice pozvati, da na področju cepiv postanejo bolj dejavne. Želimo pozvati k tesnejšemu sodelovanju, k bolj aktivnim raziskavam in mnenja smo, da lahko na tem področju dosežemo rezultate, ki bodo lahko prispevali k temu, da se bomo lahko bolj učinkovito borili proti hepatitisu B in C. Torej, hepatitis B in C konkretno nista na dnevnem redu predsedstva, posredno pa lahko prispevamo k temu, da se tudi nadaljuje in ukrepi boj proti tema dvema boleznima. Hvala lepa in pripravljam se tudi odgovarjati na vprašanja. Hvala. Besedo pa dajam sedaj poslancem, ki lahko postavljajo vprašanje enim ali drugim. Hvala. Gospa Dagmar Berend. Hvala. Še enkrat sem prebrala, da tu v dnevnem redu piše trenutne pobude v boju proti hepatitis B in C ter prihodnji predlogi. In sedaj bi se tukaj navezala na prihodnje predloge. Eden od glavnih razlogov za ustanovitev ECDC je bilo vprašanje boja nalezljivih bolezni, proti nalezljivim boleznim. Trenutno imamo nek val bolezni ekoli v Nemčiji in morda hmalo tudi v drugih državah. Gre za bakterijo EHEC, e EHEC ki je trenutno zelo akutna eh, in eh, je vodila do tega, da je več ljudi v Nemčiji tudi na intenzivni neki, da imajo težave z dihanjem, nekateri so v veliki nevarnosti. Zanima me, kaj počne ECDC, če imate kakšne možnosti, da bi pomagali, da bi se odkrilo razlog za to okužbo ali lahko potrdite, da tudi po izbruhu teh bolezni, da so Eh, pacijenti še nekaj tednov eh, zelo nalezljivi in to je zame zelo aktualno, pa nič proti boju proti hepatitisu B in C, to počnemo že več let, ampak ta bolezen pa je trenutno prisotna zadnje tri dni in to bi lahko ECDC tudi dokazal svojo moč in svoj pomen. Thank you. Next on my list is Marina Janakulakis. Gospod Marina Janakulakis. Hvala, predsedojoči Karl. Najprej naj se zahvalim za vašo predstavitev o tem, kar Evropski center za preprečevanje in obladovanje bolezni počne na tem področju. To je zelo dober organ za zbiranje podatkov in vedno nam omogoča, da začnemo s pregledi. Dejali ste tudi, da delate na migracijskem vprašanju, ki zadeva določene države, kar zadeva širitve posameznih bolezni. Delujete torej proaktivno. Imam dve vprašanje. Najprej ste omenili, da imajo države članice razlike pri hepatitisu B in C. A je to zato, ker je različna stopnja zavesti glede te bolezni, gre za učinkovito zdravstvenih sistemov ali kaj drugega, zakaj prihaja do teh razlik. In ali te razlike vplivajo tudi čez meje teh držav, to je eno vprašanje, drugo vprašanje. Pa omenjali ste te preseljne programe, splošne programe, to je zanimivo, kaj ti s tem dobimo pridemo do vprašanja, ali so to obvezni programi ali so prostovoljni, kako jih izvajamo in kaj storimo, ko dobimo rezultate. Ali se nasplošno strinjate, da bi bili za takšne programe za preprečevanje nalezljivih bolezni? Hvala lepa. Elizabeta Lukaševska je naslednja.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 to, da obstaja velika razlika med državami, upozorili ste, da je boj proti boleznim, ki povzroča hepatitis, virus hepatitis C in B velika in da moramo, da so vsi ti podatki oziroma načini odkrivanja zelo dragi in da zelo težko vsi sodelujemo. Nic na temat profilaktyki pan nie powiedział pri mnogih boleznih je najboljša profilaksa, ampak o tem se nič povedali. Mogoče bi lahko nekaj več o tem povedali, o informacijah za prebivalstvo in profilaksa. Kako je s tem? Is... Hvala lepa. Naslednja je Karin Kalemaš. Ein herzliches Dankeschön. Ich mag vielleicht auch gleich bei der Dagmar Rot-Behrendt ein. Es war Kaltenbach. Bi se kar pridružila gospe Rod Beren glede tega vprašanja. In če smo že govorili o imunizaciji otrok, potem naj povem, da smo vključili kot priporočeno cepljenje, cepljenje proti ošpicam pri otrocih v Evropi, pa imamo zdaj eh, povečanje v bolivnosti za ošpicami. Kakšne izkušnje imate vi? Imamo kakšne primerljive podatke? Ali gre za to, da so ljudje se nehali cepiti? Ali gre za cepivo? Ali gre za premike migracije, ki jih nismo dobro ocenili? Hvala lepa. Nimam nikogar več na seznamu govornikov. Zdaj bi dal besedo komisiji, potem pa ECDC-u. Kdo je gospod Safrani iz komisije? John Ryan iz komisije. Izvolite. Pozdravljeni, najlepša hvala za. Pomembno je, da se z vprašanjem hepatitisa ukvarjamo redno tudi v forumu, kot je Evropski parlament, zaradi tega, ker to pritegne določeno pozornost. Eh, Imamo tudi deklaracijo parlamenta iz leta 2007 o hepatitisu, pa tudi iz skupščine Svetovne zdravstvene organizacije na isto temo. Takšne stvari osredotočijo pozornost eh, na določeno bolezen in pomembno je, da se to dogaja redno. Od leta 2000 je komisija spoznavala potrebo po boju proti viralnemu hepatitisu v Evropi. Zakonodaja, ki imamo se to na voljo in sicer za spremljanje nalezljivih bolezni, pokriva tudi hepatitis B in C in zavezuje države članice k rednemu poročanju. In poročanju v mrežo glede izbruhov teh eh, bolezni. Naj omenim tudi, da je Evropski zdravstveni program financiral in bo financiral specifične programe, ki se osredotočajo na hepatitis. Tukaj gre za financiranje spodbujanja dobrih praks, eh, ugotavljanja, odkrivanja dobrih praks in izmenjava dobrih praks, eh, usposabljanje zdravstvenih delavcev in poskus eh, izgradnje podpornih eh, sistemov za prevencijo hepatitisa B in C v posebej ogroženih eh, skupinah populacije. Slišali smo, katere te skupine so. Primer je korelacijski projekt, ki poskuša razviti pristope za nalezljive bolezni, ki se prenašajo z krvjo za uživalce mamil, ki si brizgajo mamila, predvsem za prevencijo v zaporih. Potem pa imamo še projekt dostopa do oskrbe za ljudi, ki uživajo droge ali alkohol in imajo težave z nalezljivimi boleznimi. Imamo še poseben povdarek v tem letu za financiranje projekta specialnih programov za hepatitis. Cilj je razvoj skupnih eh, metod za izvajanje teh eh, programov z osredotočanje na migrante in etnične manjšine. Seveda pa nas čaka še veliko dela, hepatitis B in C ostaja ta grožnja za javno zdravje. In tukaj imamo celo vrsto javnih pobud na evropski ravni, zato smo že leta 2009 pozvali CDC, da razvije različne projekte in eh, študije, ki jih je omenjal Mark Springer, glede hepatitisa B in C. Naš cilj je bil, da dobimo neodvisne in eh, ustrezne znanstvene dokaze glede ogroženosti zaradi te bolezni in možnosti za prevencijo in nadzor nad temi boleznimi. ECDC je 2010 objavil prvo, prvo serijo študij, ki je pokazal na zelo veliko raznolikost v Evropi, sploh pri obremenjenosti s to boleznjo in omejenimi informacijami glede eh, screening programov. Zato smo Zato ECDC poskuša zdaj še ugotoviti, kje so te luknje in jih zapolniti. Seveda te preiskave trajajo določen čas, pomembno pa je, da bodo okrepi, ki jih bomo državam članicam podarili, ustrezni in temelijo na zbranih dejstvih. Verjamemo v sposobnost ECDC-ja, da zvere in kompilira te podatke. Komisija bo nadaljevala svojim delom pri prevenciji in obravnavi hepatitisa B in C v skladu z standardi resolucije Svetovne zdravstvene organizacije. Do konca tega leta pa bomo oblikovali priporočila za definicije, ki bodo omogočale boljši nadzor nad hepatitisom B in C v državah članicah. To nam bo omogočilo bolj primerljive podatke in boljše primerjave glede obremenjenosti z boleznijo. Poleg tega imamo v zdravstvenem programu predvideno financiranje za odkrivanje in izmenjavo dobrih prask, usposabljanje zdravstvenih delavcev in screening programe za specifične skupine prebivalstva. Kot je predstavnik sveta pravkar povedal, naj bi svet 6. junija sprijel sklepe sveta glede cepljenja otrok in to je močno povezano z očinkovitim bojem proti nalezljivim boleznim. Komisija bo analizirala sklepe sveta, ko bodo ti pripravljeni in ugotovila, kako lahko to povežemo z prevencijo in nadzo z nadzorom hepatitisa. In v odgovor kolegici Rodberend eh, bi povedal, da nas je nemška administracija obvestila preko sistema hitrega obveščanja in opozarjanja za zdravstvena tveganja. Danes smo dobili eh, to obvestilo. Eh, prosili smo ECDC, da opravi oceno. Ko bomo imeli oceno ECDC-ja, potem bomo sklicali predstavnik držav članic, da ugotovijo, kaj bi storili. Tudi kolege, ki se ukvarjajo z varnostjo hrano, tako da vidijo, kaj treba storiti na tem področju. Hvala lepa. In Zanima me, kako takšna ocena ogroženosti ali grožnje traja. No, najprej naj se zahvalim mačarskemu predsedstvu, ki je veliko časa posvetilo cepljenju otrok. Skupaj smo organizirali strokovno srečanje na to temo. In bili smo zelo zadovoljni z rezultati, ki smo jih dosegli. Je pa tukaj razlika med eh, cepljenjem v otroštvu in širitvijo otroških nalezljivih bolezni v primerjavi z hepatitisom. Na to se bom še vrnil, kar zadeva e EHAK v Nemčiji. Vsako jutro imamo ob 11. Eh, okroglo mizo strokovnjaki, tudi sam sodelujem pri teh eh, razgovori. Uradni odgovor je, da bomo postali aktivni po pozivu držav članic, ampak dejansko je, da spremljamo poročevanje v medijih, zavedamo se, kakšno je stanje, poznamo ga, informirani smo tudi preko vikenda formalno pa lahko postanemo aktivni šele, ko dobimo poziv države članice. Kolikor vemo, to je sporočilo od včeraj, je to problem, ki zadeva samo Nemčijo. In kadar gre za samo eno državo, potem bomo aktivni postali, ko bomo dobili poziv te države ni bilo neke zahteve za hitro oceno, ki jo lahko opravimo v 48 urah. Torej, še pred koncem tedna bo ta ocena pripravljena. Zato imamo več primerov. Eh, pri kratkim smo imeli eh, ku infekcijo, ku vročico. Vr v turističnih mestih in tam smo izvedli ustrezno oceno, treba je kombinirati različne signale, ki smo dobili. Tudi legionela je klasični problem, ki se pojavlja tudi v hoteljih. Gospodina Kadakis si je omenila različne vrste populacije oziroma različne skupine populacije. To je povezano z alkoholizmom v določenem državi z intravenoznimi uživalci drog. Vse to določa, kako se bo taka bolezen širila v posamezni državi. In zelo enostavno bi bilo eh, reči, da bomo pač vse pregledali. To, da če se ta bolezen najde pri posameznih skupinah, kot so naprimer živalci in mamil, potem nima smisla, da pregledujemo celotno prebivalstvo. Sem bolj eh, za ustrezno omejen eh, pristop in vsevačno eh, porabo sredstev. Ne potrebujemo splošnih skrinjivkov, ampak moramo od primera do primera ugotoviti, a je vredno vlagati v skrinji programe, katere skupine je treba pregledovati. Pričem moramo zagotoviti tudi ustrezno zdravljanje, kajti mislim, da je neetično, če pri nekom odkrijemo tuberkulozo ali kaj drugega, pri čemer pa ne moremo ponuditi ustrezne zdravstvene oskrbe. Do konca leta se bomo ukvarjali tudi z HIV-om eh, in eh, tukaj bomo posvetili veliko več eh, pozornosti ciljenim pregledom in hitrim odkrivanjem in zagotavljanjem dobrega zdravljenja v vseh državah. Kar zadeva vprašanje Gardenbach v Evropi imamo uh, hudo epidemijo ošpic, kot ste dejali, imamo hude primere, gre tu sicer za otroško bolezen, originalno, ampak zdaj, dos, zdaj ugotavljamo ošpice tudi pri, v 30 eh, odstotkov primerov v tako hudi fazi, da moramo ljudi hospitalizirati in bistveno bolje bi bilo cepiti proti ošpicam zdaj Evropa izvaža ošpice v svet zaradi tega, ker eh, ošpic ne moremo več nadzorovati. ECDC ni tukaj za nadzor nad boleznimi in širjenjem bolezni, to je seveda naloga držav članic, mi pa lahko upozorimo na to in tukaj smo že sprožili alarm. Sorry, um, so we called upon a concerted action smo za skupne aktivnosti. Pri boju proti ošpicam moramo prepričati zdravnike, da se morajo tukaj bolj posvetiti, potrebujemo socialne medije in tudi prepričevati starši, da je to resnično resna bolezen in da je zelo dobro biti cepljen proti njej. Vakcina je zelo poceni in varna. Well, uh, And, uh... Hvala lepa. In s tem naj vam želim srečno po domov. Mi pa prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, kar je sladka točkica o sladkih čebelicah. Kar pa ne bo tako sladko, ker imamo hude probleme, kar zadeva zdravje čebel. Nimamo samo enega samega problema, ampak prihajajo do hudega pomanjkanja in opada opraševalnih insektov, ki je poročevalec oziroma poročevalka Naša poročvalka je Julie Gerling, ki ima sedaj besedo. Um, Bom podala zelo kratek uvod in začela z uvodno pripombo, da je to zelo omejujoče Veliko mnenj, ki jih opravim, je zelo skromni zaradi, ker ni veliko jezika, ki bi ga lahko uporabljala. V bistvu je pravzaprav to nekaj za začetek razprav. Poskušala sem omeniti vse ključne zadeve. Pri zdravju čebel je veliko vprašanj, vendar pa je bilo treba izključiti marsikaj, kjer sem se morala obvladati. To sem pripravil povezavi z celo vrsto um, dokumentov, tudi resolucijo parlamenta z zadnjega novembra, ki mu je sledila komisija v decembru. Meni smo tudi ustno sporočilo sveta februarja, ki je bilo objavljeno 17. maja. nisem še videla objavljene verzije, ko sem pripravljala mnenje. In eh, potem pa sem in v bistvu je marsikaj ključenega, s čimer smo začeli in kar sem želela vključiti v svoje mnenje. Pogledala sem si tudi eh, poročilo EFSE o smrtnosti pri čebelah, eh, gre za dolgo študijo, vendar pa je razumljiva in eh, lahko naredimo povzetek za tiste, ki si ne želijo prebirati 700 strani dolgo poročilo. To je zelo pomembno. Gre za to, da moramo razumeti, kako se izvajajo znanstvene raziskave. Samo tako lahko pridemo do osrednjih zaključkov glede zdravja čebel drugače bomo prišli do napačnih eh, zaključkov ali pa vsaj izkrivljenih. Ne bom prebirala svojega mnenja. Naj pa povem, da gre za zadevo, ki vključuje več faktorjev, več dejavnikov. Ne moremo opredeliti enega samega, ki bi bil dogovoren za umiranje čebel. Gre za inflacijo vseh teh faktorjev, ki na čebele vplivajo na zelo različne načine. In se že veselim vaših odzivov na moje mnenje. Hvala lepa. Imamo tudi poročevalce v Senci. Krista Klans bo prva. Hvala predsedajoči. Hvala tudi kolegici Girlings za ta uvod v poročilo seveda nimamo veliko prostora, kamor bi pisali svoje mnenje oziroma ne sme zajemati brez znakov, tako da ni mogoče zapisati preveč, ampak vaše mnenje že pove prav veliko. Naš namen je pravi. Vedno bolj se moramo zavedati, da je čebela najpomembnejša koristna žival. Brez nje sploh ne bi mogli preživeti. In večina naših rastlin je odvisna od opraševanja čebel. In če eh, greste na nizozemsko in pogledate velike sadovnjake, boste videli, da so sadjarji odvisni od čebelarjev, ki pripeljejo svoje čebele, ki oprašujejo in so pripravljeni za to tudi veliko plačati, da tako pride do svojega sadja. Pred dvemi leti smo v resoluciji upozorili na to in eh, zahtevali strožje ukrepe proti eh, umiranju čebel in eh, za boj proti boleznim čebel ter vključitev v veterinarsko medicino Evrope. Pozdravljam tudi že sprijete ukrepe, kot tudi podporo čebelarskih programov iz držav. Običajno pa se razprava koncentrira na odnos med eh, kmeti in njihovimo uporabo sredstev za varstvo rastlin in čebelarji na drugi strani. Vendar pa gospin in gospodje izkušnje kažejo, da potrebujemo široko nastavljen pristop eh, za varstvo čebel. Zato moramo tukaj razmišljati bolj eh, široko. Ta problem je zelo večplasten, številni dejavniki vplivajo na preživetje čebel, tukaj gre za bolezni, za parazite, za viruse, gre za bolezni, ki se prenašajo preko bolezni eh, rastlin ali pa zaradi uživanja samo monokultur, to se pravi, če, čebele se hranijo samo z cvetnim prahom, eh, oljne ogreščice, potem to jim tudi ne more koristiti. Zato je potrebno zadevo reševati na strokovni način. Seveda so tukaj tudi vplivi napačno ali protipravno uporabljenih eh, sredstev za varstvo rastlin. Zato moramo podpirati izmenjavo strokovnega znanja med strokovnjaki, čebelarji in eh, kmeti, tako da bomo olajšali tudi njihovo sodelovanje in tam, kjer prihaja do pomora čebel zaradi napačne uporabe sredstva za varstvo rastlin, je treba okrepiti sodelovanje med čebelarji in poljedelci. Potrebujemo torej koordinirano in celovit, celovit in koordiniran pristop, zato potrebujemo tudi koordinacijo raziskovanih programov tudi po letu 2013 kar smo sklenili, velja namreč samo do leta 2013. K ukrepom sodi tudi boljši dostop do veterine. Varstvo čebeli je eden osnovnih interesov družbe kot tudi kmetijstva. Prej je večina kmetov delovala tudi kot čebelarjev in to moramo upoštevati. Če si pogledam eh, mojo vas, prej smo imeli 10-15 čebelarjev v vasi, danes nimamo nikogar več. Vsak je imel zraven še nekaj panjev, kak čebenjak, ki je prinašal dodatni zaslužek. Ampak eh, čebele niso domači ljubljenčki, ki bi jih lahko obožali, zato mogoče danes ni več zanimivo gojiti čebele. O tem bo treba razmisliti. To je tudi verjetno pomemben razlog za zmanjšanje čebelih populacij. Čebele niso nek, pravzaprav divje živali v pravem smislu, so nek, neke vrste tudi domače živali, ki jih je treba ustrezno hraniti in zato skrbijo čebelarji. In eh, danes imamo mm, še zelo malo profesionalnih eh, čebelarjev. Zato morajo čebelarji, eh, tako poklicni kot tudi prostočasni čebelarji, narediti uh, Eh, veliko več za to, da poskrbijo, da čebele ne bodo izumrle. Zato pa potrebujemo tudi ustrezne spodbude, ki bodo ljudi pripravile k čebelarstvu. Potrebujemo ustrezne smernice za dobro čebelarsko prakso, kot tudi ustrezne programe usposabljanja. Eh, pri vseh spodbudah pa je treba povedati tudi to, kar je povedala gospa Gerling in sicer, da smo pred dvemi leti za zaščito eh, čebel. Uh, sprejeli ustrezna določila tudi v direktivi o varstvu rastlin, ki se nam zdi najpomembnejša direktiva za ustrezno uporabo sredstev za varstvo rastlin. Nova direktiva glede izdajanja dovoljen, ki bo začela veljati čez dva tedna, bo vplivala tudi na čebele, medonosne čebele. Tudi tukaj pričakujemo eh, koristi ugotovili oziroma določeno je, da se lahko sredstva za varstvo rastlin uporabljajo samo, eh, če nimajo pretiranega vpliva na čebele in ne vpliva na dolgoročno na zdravje in okužbe pri čebelah. Ta direktiva o varstvu rastlin bo čez dva tedna začela veljati in od nje pričakujemo tudi nove eh, spodbude na področju eh, varstva čebel. Zdaj pa mora komisija tudi ustrezno nadzorovati izvajanje te direktive in eh, redno opravljati ocene tveganja, tako da bi takoj ukrepala Včasih je potrebno tudi obstoječe uredbe in direktive ter zakone ustrezno izvajati, preden začnemo sprejemati novo zakonodajo. In na koncu bi postavili še vprašanje komisiji, pa sporočilo je zapisano, da ne bi imeli referenčni laboratori eh, v Evropi za zdravje čebel ta referenčni laboratorij naj bi začel delovati aprila 2011. Je bil tak laboratorij imenovan in kako deluje? Hvala lepa. Gospod Pavel Pok. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zelo kratek bom. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Ta tema je zelo pomembna. Pozdravljam tudi pobudo komisije. Brez, eh, rad bi se lotil nekaj konkretnih točk, pri katerih je bi nekaj dopolnil. Najprej vsem povdarim, da je med novimi pesticidi veliko snovi, ki so strupene. Nekatere od teh eh, snovi strani strokovnjakov veljajo za, eh, raz, kot razlog za pomor celih eh, populacij kolonij, čebel. Tukaj bi omenil nevarnost neonikotinov. Eh, te snovi se uporabljajo kot digestivi in hormonalni receptori. V Evropski uniji se še naprej uporabljajo v določenih državah članicah, so že prepovedane. Po mojem mnenju bi jih morali prepovedati povsod v Evropski uniji. Drugo, kar bi omenil, so primeri uvoza eh, medu iz Kitajske, ki je okužen. Tukaj smo imeli primere akutne paralize pri čebelah z izgubo celih eh, populacij čebel. Po mojem mnenju bi lahko šlo za infekcijo, kar bo treba mm, spremljati še naprej. Ali virus pripelje ali samo prispeva eh, do pogina čebel, je stvar, ki jo bo treba še ugotoviti. Nekatere študije povezujejo, povezujejo širitev tega virusa z, z širjenjem gljive nosema treba bo nekaj storiti, ne moramo samo očakati. Po mojem mnenju bi morali bolje nadzorovati uvoz iz Kitajske in tudi iz drugih držav izven Evropske unije pri analizi dejavnikov, ki vplivajo na življenje čebel. Je treba upoštevati, da gre za družabne, socialne žuželke pri čebelah. Ne moremo torej ne gre samo za poboj ene živali, ampak za pomor celih kolonij. Zato je nujno potrebno izvajati nadaljne raziskave in zbirati primerljive podatke, ki nam bodo omogočili, da najdemo odgovore na vsa ta različna vprašanja. Zato moramo temeljiti na načelu prevencije. Hvala. Hvala, gospod Iges. Grazie Presidente. Eh, ringrazio intanto la collega. Hvala. Naj se najprej zahvalim kolebo, kolegici Grlingi za odlično mnenje, ki ga je pripravila. Mislim, da se je dotaknila tistih najpomembnejših točk, tam, ker je pač tudi pristojen naš odbor, lahko zja in pove svoje stališče. Naše izhodišče mora biti velika zaskrbljenost zaradi povečane smrtnosti čebel, čebel in pa vseh teh divjih opraševalcev v Evropi. To je vedno večji problem, ki že obstaja. Ni to nekaj, kar se bi nekoč v prihodnosti lahko zgodilo in vplivalo na ekosistem. Zato uh, že sedaj lahko vidimo slabe posledice tega ekosistemu. Mislim, da bi možni vzroki za ta problem so takšni, da bi jih lahko znanstveno dokazali različni paraziti, ki vplivajo na imunsko sistem, če bi potem pomankanje dobrenih veterinarskih zdravil za čebele. Potem manjše število različnih kultur, ki so na voljo zaradi pojava monokultur in podnebnih sprememb. Strinjam se, kot uh, eh, poročalcu senci za Alte, da bi morali podpreti to idejo referenčnega laboratorija v EU. Na takšen način bi tudi lahko bolje razumeli, katere te različni stresni dejavniki oziroma ti stresorji uh, so takšni, da bi jih lahko na očigovit način obvladali. Dvoje bi rad uh, tukaj še zlasti povdarjal. Poročilo oziroma mnenje piše, da nimamo znanstvenih dokazov, da eh, GSO je škodljivo vpliva na čebele. Vsi pa se morate zamisliti o enem dejstvu. Da nimamo znanstvenih dokazov, ampak to se tudi lahko pričakuje, kajti gre za dolgotrajne, dolgoročne spremembe in ne moremo kaj pričakovati, da bomo dobili dokaz za to kratkoročno. Zato mislim, da bi to morali tudi zapisati v mnenju, da staja torej ta dvom, ta pomislek. Poročilo tudi govori o tem, da ni znanstvenih dokazov glede škode, ki sodobni pesticidi povzročijo na ekosistemu, ampak moramo se pa spomniti, da smo imeli neke nujne primere, izredne primere, ki so pa pokazali ravno obratno smerano pred dvema letoma. Je večja britanska trgovinska veriga prepovedala osem pesticidov, ravno zaradi tega, ker so vplivali škodljivo na zdravje čebel. Zato bi bil sam bolj pazljiv kot poročevalka v tem smislo in bi izrazil določene pomisleke glede tega. Zaključek ta ideja o dobrih praksah. Poročilo pravi, da moramo spodbujati specifičnosti čebelarstva in uh, tudi pozvati vse odeležence. Ampak tukaj je tudi treba poštevati to, da so številni proizvajalci uh, meda, torej čebelari um, se s tem ukvarjajo kot prostočasno aktivnost in predstavljajo 67 odstotkov vseh čebeljakov v Evropi. Še zadnja, ampak pomembna stvar, ki se tudi torej nanaša na naš odbor, predsedujoči, uredba 1686 oziroma š, š, um, 68 o podpori za uh, razvoj podeželja. Torej, ta uredba 1668 spodbogu, spodbuja optimalne pogoje za optimalno dosego dobrobiti. Hkrati pa pravi tudi, da ne moremo imeti nekih pogojev, ki, oziroma z drugimi besedami, ne moremo pogojevati premij za čebelarje, ker ni standardov za zdravje čebel. Nijemo torej neke osnovne merila. Če torej pogledamo neko kolonijo, nek čebelnjak in vidimo, da ni zdrav, ampak tega ne moremo navezati na neko plačilo za podporo, ki bi lahko namenili čebelarju tudi o tem bi morali nekaj reči, ker je za specifično pristojnost našega odbora. Hvala. Naslednji govornik je gospod Taylor. Hvala. Tukaj sedim na mesto gospe Revesi, ki je poročevalka v senci za zelene. Ona ne more biti danes tukaj z nami. Mene zanimajo ja, vse stvari povezane s čebeli, tudi v parlamentu sem se predsedoval s gospori Vezim in Krisom Deviso um, dogodkov povezanim s čebelami. Torej, najprej bi rad povedal imeno Mišel, da že sam izraz medonosna čebela na naslovo in govor o zdravju medonosnih čebel, to je to malo zavezajoče. Seveda medonosne čebele izdelujejo oziroma delajo med, ampak vrednost tega pa je eh, majhna v primerjavi s delom opraševanja, ki ga upravljajo medonosne čebele. Celotna ekonomska vrednost eh, opraševanja žuželk po vsem svetu je 153 milijard evrov, to je 9,5 odstotka celotne vrednosti kmetijskega outputa leta 2005. Torej, celotna gospodarska vrednost čebel kot opraševal, ki je vsaj 10 do 20 krat večja kot pa vsi proizvodi čebel skupaj. Tako mislim, da bi bilo dejansko bolj primerno, če bi govorili o zdravju čebel opraševalk na prvi strani tega mnenja. Kolonije čebel izginjajo po vsem svetu. To je realna in pomembna grožnja Kajti številni a, pridelki v kmetijstvu so takšni, da jih oprašujejo a, čebele. Okoli 87 od 115 glavni a, prehrambeni izdelki, ki se nanašajo na opraševanje strani čebel. In to vključuje tudi pridelke, kot so kakav, kava, torej a, ti pridelki, ki prinašajo veliko denarja. A, In uh, to bi lahko povzročilo res uh, grozljive posledice na naše okolje, razvoj poteželja in tudi splošno svetovno varnost pri zagotavljanju hranje. Sporočilo komisije je dober pregled glede številnih vidikov, ki se nanašajo na zdrave čebel, ampak istočasno pa mislimo, da je malo nejasno. V luči resnih tveganj uh, za opraševanje, če. Eh, propadejo te kolonije, če se bo to nadaljevalo, bomo potrebovali več kot zgolj a, eh, sporočilo takrat, bomo potrebovali akcijske načrte s cili in tarčami. In seveda nas bi močno zanimala odziv komisije na to. Tudi osnotka mnenja, ki ga predlaga, pripravila Julie Gerling, pa se lahko v glavnem strinjamo z vsem, kar je rekla, ampak čisto odkrito, peti odstavek pa nas uh, v bistvu malo skrbi, kakšen je cilj tega. Ali gre za hudičevega advokata, ali je tukaj resno mislila s tem, kar je pisala. V petem odstavku pravi, da ni nobenega pravega dokaza, da sodobni pesticidi in GSO-ji škodljivo vplivajo na populacijo čebel. In da za obe vrstvi se izvajajo strogi postopki za odobritev, ki se podprijo z ustreznimi ukrepi za zmanjšanje tveganja in varnosti hrane. Mi smo bili zelo presenečeni, ko smo to prebrali, kaj ti ta izjava odstopa od tiste uh, točke, katerega smo se strinjali vsi, vse stranke v prejšnjem mandatu v zadnjih letih, da bomo uh, to zlasti upoštevali, ko gre za zdravje med, medu, in, oziroma čebel, smo to tudi upoštevali pri zakonodaji, ki smo jo sprejeli 2009. To ima kronične posledice na kolonije čebel. To pliva na njihovo preživetje, na njihovo obnašanje. To je povezano z uporabo pesticidov, ampak da ni dovolj pre, preiskano, kot tudi ne. To a, nismo dovolj preučili, a, kako to pliva na ličinke čebel. 2009, ker se je parlament združil, pri tem nam je spelo stvari malo popraviti, uvedli smo specifično osnovo za tveganje, izhodišna merila, za, ki smo jih unesli v redbo in vključuje kronične učinke, kot tudi učinke na uh, goličinke čebel in pa vedenje leteh. Potem smo tudi dobili obvezo komisije, da bo uporabila uh, protokole in upoštevala pravo izpostavljenost realno sposobnost eh, čebel, ključno s eh, nektarjem in eh, cvetnim prahom. Kolikor jaz razumem, komisija temu obvezana in aktivno dela, da bi revidirala te stresne podatke. Ampak skladno z njenimi lastnimi napovedmi, pa so nove zahteve po podatke, ki jih morajo še sprejeti, to bo veljalo le še le v letu 2013-2014 naprej. Pomembno pa je, da to ne bo veljalo za nazaj, veljalo bo le za zahtevke za dobritev za nove aktivne snovi. Zdaj bi se ga mi tudi, če nam bo uspelo tukaj s temi zahtevami za podatke uh, doseči kar najboljšo možnost, da bomo celoti lahko ocenili učinke letih na zdrave čebel, bo to, bomo potrebovali vsaj še deset let, poleti 2013-2014, dokler po, za pesticide veljal tako rigorozen eh, postopek eh, za odobritev. Trenutni ukrepi za odpravljanje teh eh, škodljivih posledic pa so nezadostni. Naprimer, v Nemčiji so nedavno prepovedali odobritev oziroma preklicali odobritev številnih proizvodov, zato ker pa če čakajo na no-, nove ocene. Moramo vedeti, da seveda niso vsi pesticidi in samo pesticidi edini razlog za opad eh, populacije čebel. To bi bilo resnično neotemeljeno, ampak če pa rečemo, da bomo kar izključili eh, pesticide iz teh tvegan in predlagali, da vse, da vse pod nadzorom, kot je rekla Julie Gerling v petem, tretjem in petem odstavku, to pa je po mojem mnenju ravno tako ampak brezbrižno. Bolj bi morali biti previdni in zato vas še enkrat opozarjam, kaj pa previdnostno načelo. Zdi se, da smo to, to, to, na to čisto pozabili. Tako bi prosili, gospod Grli, naj enkrat še razmisli o tem uporočilu oziroma mnenju, ker to predstavlja drastični odhod od utemeljenega stališča ne le tega odbora, ampak stališča parlamenta v celoti. Drugič, ker je to objektivno napačno v luči tekočih sprememb zakonodaje, spremembe, ki, za katere bo potrebno še več let, da bodo postale učinkovite. In tretjič, ker je protiproduktivno, da predlagamo, da, bi, da varnosti ne moremo uh, doseči na takšen način. Mislim, da tukaj tvegamo, da bi lahko ogrozili pomembne spremembe ko gre za odobritev postopka za pesticidov. Tukaj mora parlament imeti jasno in združeno stališče, tako da bi se rad zahvalil gospe Gerling in res prosil, da še enkrat razmisli o tem. Well, thank you very much. Hvala lepa. Preden dam besedo še zadnjemu poročalcu v senci, pa je prišlo do očitne situacije. Kaj je ti? Zmanjkalo nam je podpredsednikov, jaz pa moram iti na pogajanja o pogajanjih za označevanje prehrane, ki se začne v petih, skladu s pravili, če nimamo več podpredsednikov, potem mora prevzeti predsedstvo tisti, ki ima najdaljši mandat v odboru in v tem primeru je to Krista Klas. Torej, razen če kdo ne nasprotuje temu, bi dal besedo in pa predsedstvo Kristi Klas. Dobro. Veliko sreče. Ja, vielen Dank, Karl Schlüter. Also mich hat's jetzt auch erwischt. Ich springe jetzt mit zwei Füßen. Hvala lepa. No, tudi mene je to doletela kot mrzotuš. Ampak ob meni je tudi sekretarjat in mislim, da bomo lahko dobro speljali vse skupaj. Besedo predajam Katinki Leotard kot poročevalki v senci. Izvolite. Wel, mevrouw Klaas, en ook ik moet naar dezelfde bijeenkomst als meneer. Voilà. Tudi jaz bom morala iti na isti sestanek kot gospod Šluter, tako da ne bom dolga. Najprej. Vesela sem, da vidim, da bomo zapisali mnenje o tem in pa problemih, ki se, s katerimi se naš parlament že veliko krat presrečen izrazi pomisleke namreč smrtnost eh, v populaciji čebel. Rada bi se zahvalila pripravljalki mnenja za ta prvi dokument in z veseljem pisediranjenemu povabilu, da se osedemo skupaj in sestavimo čim boljše mnenje, kajti po mojem mnenju bi določene stvari morali pojasniti, oziroma smo mogoče nekaj zgrešili, sicer pa mislim, da je sestavila zelo dobro izhodišče. Na začetku bi morali pogledati naslov, kjer piše o zdravju medonosnih čebel in mogoče bi to res stalo vtis, da trpijo medonosne čebele zaradi gripe, prehlada. Dejansko pa tukaj govorimo o resnično množični smrtnosti čebel. In če želimo napisati poročilo, ker bomo zgolj izrazili skrbi, potem moramo to naslovo jasno zapisati. Zato imam to prošnjo, da bi spremenili naslov, da bi govorili o smrtnosti čebel oziroma na nek takšen način opredelili naravo tega problema. Kot je že rekla sama poročevalka, je razlog, zakaj umirajo čebele, kombinacija cele vrste različnih dejavnikov. V tem odstavku je bolj podrobno to razložila. Eh, paraziti, pršice, glive, eh, potem odobrena veterinarska zdravila za čebele in vse to lahko podprem. Problem pa je, da zaenkrat še ne vemo, zakaj je ta smrtnost čebel tako velika in mislim, da ne bi bilo dovolj, če bi mi rekli, ko govorimo o pesticidih in GSO-jih, naprimer, da moramo biti pazljivi, ko gre za varnost hrane, moramo paziti, to je bilo dovolj. Mislim, da moramo jasno zapisati, da želimo neko preiskavo, študijo o vplivih GSO-jev na smrtnost čebel, vplivov pesticidov na to in celo vplivov mobilnih telefonov. Kajti tudi to lahko vpliva na orientacijo čebel in potem le te ne najdejo svojega doma. Ščititi moramo tudi nekomercialni interes, kajti. Tudi torej, to je nekaj, kar bi morali obravnavati in upam, da bo poročevalka, da se bo poročevalka lahko strinjala z nami pri tem. Bomo seveda predložili še nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi izboljšali to poročilo. Hvala. Hvala, gospa Ljotard. S tem zaključujem krok poročevalcev v senci in podajam, predajam besedo Kredu Narsenicu. Uh, like to... Hvala, rad bi se zahvalil poročevalki za njeno delo in rad pa da retroje, kot številni kolege pred mano. Neonikotiv. Neonikotinoidni uh, eh, interceptori civilne države so to že upoštevale, učinke le teh, smrtne učinke le teh interceptorjev na populacijo čebel, oziroma vplivov teh pesticidov na uh, čebele in ptice. Nemčija, uh, Slovenija in še nekatere druge države so prepovedali uporabo teh snovi. Istočasno imamo še to vprašanje GSO-jev. Zlasti. Tvani BT. Torej, tisti GSO-ji, ki se bojejo BT v sistemu. Namreč eh, v nedavni študiji mehiških in francoskih znanstvenikov so dokazali, da to vpliva na spomin in da vpliva na imunski sistem čebel. Ja, imamo pa dovolj študij. Da bi lahko podrobno preučili učinke elektromagnetskih eh, pol na populacijo čebel. Rečemo lahko, da glede na to, da imamo omejeno število študij, lahko sicer spremljamo to odločitev če obstaja neka specifična obveza znotraj Lizbonske pogodbe. Ampak tukaj moramo poštevati prednostni uh, eh, ukrep, zato smo obvezani ukrepati na podlagi študij, ki jih imamo. In dokler ne bo dokazano, da to ne škoduje, moramo sprejeti stroge ukrepe, ne le zato, da, da bi zaščitili čebele, ampak da bi zaščitili kmetijstvo in našo hrano. Hvala. Hvala, gospod Arsenis. Zadnja ima besedo Elizabeta Lukaševska. Mm, Hvala. Sama bi se zahvalila poročevalki gospe Gerling, da je omenila tako pomembno temo. Že več let vemo, da obstaja problem pri smrtnosti čebel in sprašujem se, ali ni mogoče že celo prepozno za ukrepanje. Ne morem se strinjati s poročevalko o tretji točki, kjer nam predstavlja tri dejavnike, ki vplivajo na to pomembno smrtnost čebel. Ko govorimo z čebelaji, vidimo, da se oni ne strinjajo s temi strmi, zelo pogosto pravijo, da mislim, oni pač ne poznajo te stvari tako podrobno, ampak nekateri pa se okvarjajo s temi že več generacij in točno vedo, da ne plivajo samo tri dejavniki na smrtnost. Če bi šlo samo za te tri dejavnike, potem problem ne bi bil tako velik. Tako da moramo res dobro poslušati in prisluhniti čebelarjem, Oni so tisti, ki lahko točno pojasnijo, kaj vpliva na smrtnost čebel. In seveda gre za številne druge elemente pri tem, zlasti tudi uporaba pesticidov in pa fitosanitarnih proizvodov. Tako da kar malo dvomim to izjavo o točki 5, kjer piše, da ni dokazov, da ni nobenega pravega dokaza o škodljivem vplivu sodobnih pesticidov na populacije čebel. Jaz sicer zaupam čebelarjem glede tega. Vse njihove informacije kažejo, da pesticidi vplivajo na smrtnost čebel. Vesela sem, da, veliko senci, da je veliko poročevalcev senci to povdarilo in da so povdarili pomen vloge čebel v življenju, v proizvodni živil to je bistvenega pomena. Znanstveniki veliko krat ne omenjajo vsega tega, vsi ti znanstveniki, ki govorijo o tej vprašanji. Imamo tist, da bi morali večjo pozornost nameniti ne le dejavnikom, ampak tudi vzrokom, ki, s katerimi bi pojasnili to smrtnost čebel. Morali bi se tudi bolj zanimati za postopek potrditve pesticidov za odobritev fitosanitarnih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Dokler tega ne bomo dovolj dobro poznali, se pojavljajo nove, nove proizvodi in ti potem vplivajo na okolje. Tako da imamo sedaj novo okolje, nov kontekst in zato moramo nujno zagotoviti več informacij, hkrati pa tudi finančno podporo čebelarjem. Oni to sami pravijo, da se lahko velik del kmetijstva nanaša na neko pomoč, subvencije, ampak sami čebelari pa niso tako pomembno obravnavani. Hvala. Hvala, kolegica Lukaševska. Besedo predajam komisiji. Gospod Ladomada je predstavnik komisije in prosim tudi, da upošteva nasprotujoče se mnenja kolegov v zvezi z fitofarmacijskimi sredstvi in eh, tudi, da nam lahko pove nekaj v zvezi za to novo direktivo, ki naj bi stopila veljavo, ali ne urejamo nekaj, kar je pravzaprav že urejeno. Grazie, signora presidente. Um, vorrei ricordare... Hvala. Rad bi upomnil odbor na ukrepe, ki jih je komisija že sprejela, na ukrepe, ki jih je komisija že sprejela oziroma jih namerava sprejeti v bližnji prihodnosti glede zdravja medonosnih čebel. Najprej, nov referenčni laboratorij za zdravje čebel, ta bo sedaj imenovan, to se dogaja redno, v rednih intervalih. In eh, Sofija Antipolis je bila imenovana od 1. aprila letos na čelo tega. Dobili so tudi 250 tisoč evrov za prvi devet mesecev. Potem je več aktivnosti ki so povezane z usposabljanjem uradnikov v državah članicah, usposabljanjem zlasti tudi za čebelarje. Potem več programov za finančno podporo, za nacionalno čebelarstvo in programe za čebelarje, pa tudi za raziskovalne programe. V bližnji prihodnosti namreč slišali smo veliko vprašanj o tem, kakšni so vzroki za smrtnost čebel in zaenkrat je to težko natančno povemo. Kaj pa ta komisija namerava storiti s klinično pomočjo referenčnega laboratorija, pa je, da bi začela s pilotnimi projekti za spremljanje v državah članicah, da bi izdelali in ugotovili, kaj so problemi in vzroki. In potem je cela vrsta ukrepov, vključno z močnimi, strožjimi merili za odobritev pesticidov, to bo del novega zakonodajnega svežnja o fitofarmacijskih sredstvih, ki jih vaš odbor zelo dobro pozna. Potem pa vedno tudi vaš odbor dobro pozna eh, to, da je potrebno ustrezno izvajati novo zakonodajo. To drži, ta bo začela kmalo veljati. Ker gre za zelo specifično temo, kolegica Frančeška Grena bo dodala še nekaj besed k temu potem, ko bom jaz zaključil. Sam pa bi dodal še, da zakonodaja o veterinarskih zdravilih za čebele, tudi to je sedaj predmet revizije, to je pomembno za zdrave čebel. Hkrati želimo tudi zagotoviti, da bi bil med, ki ga proizvedajo, takšen, da bo sprejemljiv, da bo vseboval sprejemljive uh, količine teh ostankov In zato ponavljam, komisija revidira sedaj vse to zakonodajo, vključno s to, ki pokriva čebele, tako da bi mi olajšali zdravljene bolezni čebel. Če pa sedaj dovolite, gospa predsedujoča, pa bi dal besedo za trenutek še kolegici, ki bo nekaj dodala o pesticidih. Ja, Hvala komisija, kolega Arsenis ima kratko vprašanje. Uh, thank you, Chair. I was willing to listen to the second intervention from the Commission. Pravzaprav sem želel prej slišati drugo pripombo komisije. Zanima pa me, ali ima komisija določen kakšen datum, kdaj bo študija zaključena, kdaj bomo dobili podatke. In ko bomo imeli podatke o vzrokih za smrtnost čebel, um, bomo seveda lahko ukrepali, ampak kakšne ukrepe drugače tudi predvidevate? Morda lahko gospa Kuster to vključi v svoj odgovor. Izvolite, komisija. Il progetto pilota che la Commissione sta. Pilot, ki projekt, ki ga komisija izvaja skupaj z državami članicami, bo trajal tri leta. to seveda ni neposredno povezano z identifikacijo razlogov, vzrokov smrti zaradi pesticidov. Torej, ni nujno, da bomo lahko čez tri leta res ocenili, v kakšni meri trenutna uporaba pesticidov vpliva na smrtnost čebel. To ni možno trenutno navesti nek termin za ugotovitve. Kar pa se tiče preventive pri uporabi pesticidov, pa lahko kolegica kaj pove v zvezi s tem. Hvala, rada bi zagotovila, da je res, da pridobivamo nove podatke v zvezi z pesticidi, zato da bi tudi okrepili kriterije za. izdajo dovoljenja za fitofarmacijska sredstva in pesticide. In to bo prvič vključevalo tudi zahteve za oceno tveganja kroničnih eh, bolezni povzročenih zaradi pesticidov pri čebelah. Skušali bomo tudi opredeliti učinke na čebele in to na vse vrste čebel. Te podatki oziroma zahteve po podatkih bo dostopile veljavo leta 2013 in bodo veljavni takoj, ne čez deset let. To bodo morale države članice upoštevati takoj, ko bodo uh, pač izdajali nova dovoljenja z, za fitofarmacijska sredstva in pesticide. Torej ne bo šlo tu za nek zamik desetih let, razen če bo prišlo do nekih novih podatkov. Ampak za države članice bo postopek odobritve novih izdelkov moral potekati takoj na podlagi teh novo pridobljenih podatkov. Za neonikoide pa je treba povedati, da je komisija pregledala kriterije za odobritev v letu 2010. Smo tudi sprejeli direktivo 21 iz 2010 in tu smo prosili oziroma zahtevali od držav članic, da izvedejo programe monitoringa za neonikotinoide, za tiste, za pesticide torej in njihove vplive na zdravje čebel. In pričakujemo, da bomo prve rezultate prejeli do konca leta, čeprav ne vemo, ali bomo lahko s podatki, ki jih bomo prejeli do konca leta, sprejeli kakšne odločitve, ampak na podlagi ocene teh informacij bo komisija ponovno preučila pogoje za odobritev teh sredstev. Še vedno pa uporabljamo načelo previdnosti, tako kot smo to počeli doslej. Hvala. Hvala. Kolegica Görlingova, ki je pročevalka, ima še zadnjo besedo. Izvolite. Hvala. Eno ali dve stvari velja omeniti. Ne bom se odzvala na vse posamezne točke, kajti več stvari je bilo povedanih večkrat. Najprej bi vas spomnila, kakšen je trenutni status tega mnenja, poročila. Gre za poročilo odbora za kmetijstvo na lastno pobudo. Zato vprašanje naslova in področja veljavnosti res eh, sodi v pristojnost odbora za kmetijstvo in z predsednikom tega odbora smo predlagali, da bi imeli skupno pristojnost, kar pa ni bilo sprijeto. in eh, to moramo upoštevati pri formulaciji, kajti drugače določene stvari sploh ne bodo sprejete, saj gre za nekaj, kar je v pristojnosti odbora za kmetijstvo. Torej ne gre samo za spremembo naslova in tako. Gre za zdravje medonosnih čebel. Za razliko od drugih oplojevalcev oziroma opraševalcev in treba je omenjati te zadeve in to sem tudi storila. To je, to je prvič. Drugič jasna točka, eh, zadeva, ki se tukaj kaže, je vprašanje neonikotinoidov. Veliko smo slišali izjav in mnen o dokazani smrtonosnosti. Zelo previdno sem eh, formulirala peto točko mojega mnenja, to pa zato, ker je to v celoti v skladu z tem, kar so nam predstavili tako v dokumentu komisije. To pa je tudi bilo priznano v resoluciji parlamenta lani novembra. Slišala sem predstavitve številnih ljudi, ki so izvedli male študije, ki so kazale na to, da morda obstajajo dokazi za to, da ne nek, neko to ljudi na to vplivajo. Zato tega ne želim eh, zanikati. In um, izjava je, da razna, ampak je tam zato, da se ljudje na to odzivajo. Ampak prosim, ne odzivajte se le na to. Kaj ti vedeti moramo tudi, da odbor za kmetijstvo tudi obravnava SKP in pa pregled in po letu 2013 nimamo zagotovila, da bomo imeli kakšna sredstva za to področje, če bodo, bodo prišla iz SKP in eh, lahko bi izgubili neko priložnost. Nekateri ste spostavili tudi biodiverziteto in to je zelo pomembno, da tudi pride do da naše stališče v zvezi s tem tudi sporočimo odboru za um, kmetijstvo. Isto velja za vplive um, monokultur in pa GSO-jev. Morda gre za GSO-je ali za monokulture kajti GSO raste tudi v hitro raztočih monokulturah. Čebele pa ne marajo monokultur, rade imajo raznoliko hrano, raznolike cvetove, na katerih se hranijo. Zato bom vključila vse, kar je bilo povedano, ampak prosim naj to temelji na znanstvenih opaženih, ne pa na čustvenih odzivih. In ali lahko prosim, se osredotočimo tudi na druge dele poročila, ne samo na to. In komentiramo tudi to, kajti mislim, da imamo priložnost, da z našimi kolegi govorimo neposredno v tem odboru za kmetijstvo in jim povemo, kakšno je naše mnenje o tem sektorju znotraj kmetijstva in znotraj razprave v SKP, ki jo imajo. Hvala. Hvala. S tem zaključujemo današnjo razpravo. Vsi bomo lahko predložili predloge sprememb. Rok je 15. juni, malce je bil prestavljen, ker bo odbor za kmetijstvo tudi glasoval tem kasneje. Mi pa bomo glasovali 13. julija in bomo počakali na predloge sprememb. Hvala. Potem pa naslednja točka, to je 20. točka. gre za posredno spremembo rabe zemljišč. Komisija želi podati svoje sporočilo v zvezi z sporočilom iz decembra 2010. Besedo dajem komisiji, gospodu Filipu Ovenu in beseda je vaša. Thank you very much, Madam Chairman. I'm actually not Philip. Hvala lepa, pravzaprav nisem Filip Owen, sem Hans van Steen, Filip Owen sedi poleg mene. To je dosje, ki si ga delita dva generalna direktorata v komisije in sicer tisti za energijo in tisti za, klimat, za, za podnebje. Sam sem iz eh, DG Energy, Filip pa je iz DG Climate Action in skupaj vam bova predstavila to temo. Hvala, da nam nudite to priložnost mislim, da sedaj drugič razpravljamo o sprem posredni spremembi rabe zemlišč. Izmenjavo mnen smo imeli, če se ne motim, novembra lani in od takrat je komisija že predložila svoje poročilo z 22. decembra na to temo in vesel sem, da vam ga lahko danes predstavimo. Morda bi kot najprej malo razsvetljiv ozadje, zakaj sploh gre. Gre za vprašanje, ki se je pojavilo zaradi energetskega in podnebnega svežnja. Vsebuje celo vrsto ciljev za Evropsko unijo, vsebuje 20 odstotno znižanje za celotni delež obnovljivih, za porabo obnovljivih verov porevo do leta 2020, vsebuje tudi 10 odstotne 10 odstotek obnovljive vere tudi pri transportu. Poleg tega pa vključuje v direktivi o kakovosti goril tudi cilj za zmanjšanje toplogrednih plinov pri gorivih za 6 odstotkov, torej gre za goriva, ki se jih uporablja v transportu, tudi do leta 2020. Za temi cilji imamo precej um, močne cilje za zmanjševanje uh, količine oglika v energetskem sektorju in v transportnem sektorju in to se z, um, zelo visok prispevek k doseganju tega cilja pa bo prišlo tudi uh, iz biogoriv. Države članice so lahko tudi razložile, kako bodo dosegli desetodstotne ciljanje um, oziroma za uporabo biogoriv pri transportu in kako bodo to lahko storili za biogorivi. Direktivi, torej direktiva o kakovosti goriv in obnoljivih verjih, vsebuje ta zelo stroge kriterije trajnosti za tipe biogoriv, ki se jih lahko uporablja v Evropski uniji za doseganje tih ciljev. Ti kriteriji se nanašajo na toplogredne učinke biogoriv na to, kakšno zemljo se lahko koristi za to, da se proizvede ta biogoriva in tudi iz vidika skladiščenja oglika in pa iz vidika biodiverzitete. Torej, gre za to, da so v direktivi tudi določene tiste zemljišče, ki se jih ne da uporabiti za namen. Kljub temu pa obstaja tveganje posredne spremembe rabe zemljišč in zato je bila komisija pozvana, da poroča o tem konec lani leta, kar smo tudi storili, kot sem že povedal. Kako lahko opredelimo in razumemo vprašanje posredne spremembe rabe zemljišč? Gre za zapleteno temo in ko smo poslušali razprave, bi bilo morda dobro razložiti, kako je to treba razumeti. Torej, kadar se surovine za biogorivo pridobivajo na zemljišču, ki je bilo prej namenjeno nečemu neki drugi rabi, potem je to vključeno v kriterij trajnosti. Če pa se pridobiva na obstoječem kmetijskem zemljišču, potem pa lahko nadomesti druge rastline. In tako bi lahko tudi spremenili zemljišče v kmetijsko zemljišče in to je posredna raba zemljišč, oziroma posredna sprememba raba zemljišč. Če se to zgodi, se bi to tudi um, vplivalo na. Um, v dobavni verigi za blaga in na samo tržišče tega blaga. Kako lahko vemo, ali se bo to zgodilo ali ne? Torej, v našem poročilu decembra smo jasno povedali, da so specifične značilnosti tega pojava ta, da ga ne moremo neposredno opazovati ali meriti in zato ne moremo zelo jasno povedati, posredn, kaj, kaj pomenijo te posredne spremembe rabe zemljišča, ampak lahko porabimo le eh, gospodarske modele. Zato smo izvedli kar nekaj preizkusov za modeli in eh, to smo tudi opisali v našem poročilu poročilu predvsej natančno, poleg tega pa so poročila na razpolago vsem, ki jih to zanima. Sklepi, do katerih smo prišli na podlagi tega dela, so bili sledeči. Posredna sprememba rabe zemlišč obstaja, to lahko ugotovimo, hkrati pa smo opozorili na številne pomankljivosti, negotovosti, ki so povezane z posameznimi modeli, ki opredeljujejo to izjavo do neke mere. Potem smo tudi analizirali mednarodni razvoj, ampak tu pa bi prosil Filipa, da nadaljuje. Hvala, Hans. Kot je razložil Hans, gre tu za dosje, ki se ga delita dva generalna direktorata in gre za zelo zapleteno področje in so delovanje med obema službama je zelo intenzivno in bo še naprej, zato da bomo lahko dosežli napredke pri temu, temi. Poročilo iz decembra je obravnavalo tudi mednarodne vidike in gre za predvsej novo področje dela. Druge države pa so se že posvečale posredni neposredni spremembi rabe zemlišč in to smo tudi prikazali v poročilu. Najprej smo si ogledali izkušnje združenih držav, tako na zvezdni ravni kot na državni ravni, kaj te na zvezdni ravni so izvajali uh, analize z modeli, da bi ugotovili, kakšna je posredna sprememba rabe zemljišč. Podobno pa so tudi na državni ravni, naprimer v Kaliforniji, so se posvotili tej posredni spremembi rabe zemljišč tudi v njihovi zakonodaji. Zato je bilo treba pogledati tudi druge dele držav. Poročilo so tudi drugi ukrepi, In ogledali smo si tudi, kaj se dogaja v Braziliji, kjer se. In pa v Argentini, kjer eh, so tudi določene področja, na določenih področjih prepovedali sečno gozdov. Ogledali smo si tudi na sodelovanje, mednarodno sodelovanje in tudi na partnerstvo na področju bioenergije. In številne države so partnerice. To velja tudi za Argentino in Brazilijo. In tu smo pogledali, kaj se lahko doseže z sodelovanjem na mednarodni ravni. Povzeli smo informacije deležnikov. Številni posveti z deležniki so bili organizirani med celotnim postopkom, najprej leta 2009 in potem še 2010. In tu smo povzeli, kakšne so bile glavne ugotovitve teh posvetov. primer iz posvetov iz leta, 79, iz leta 2009 smo imeli 79 eh, odzivov, 2010 pa 145 odzivov. Eh, skupni preiskovalni center v ISPRI je tudi organiziral tehnično delavnico, ki so združevali strokovnjaki za posledno spremembo rabe zemlišč in ti so izrazili interes eh, na to področje, tudi te informacije pridobljene na tej delavnici smo spozeli v, na naših spletnih straneh. Potem smo tudi potegnili določene sklepe iz tega dela. Prvič, kot je Hans že omenil, gre za nekaj, česar se moramo lotiti na podlagi modelov. Modele uporabljamo za različne zadeve, ampak tu so možnosti omejene. Zavedamo se, da so določena vprašanja, ki jih s to metodo ne moremo čisto rešiti. Na drugi strani pa priznavamo, da posredna sprememba rabe zemljišč lahko pliva na eh, zmanjševanje toplogrednih plinov z uporabo biogoriv in da če bo do določeni okrepi komisije potrebni, bo komisija te tudi sprejela. Klenili smo, da so štiri možnosti, za nadaljno ukrepanje. Prva možnost je, da pravzaprav trenutno ničesar ne storimo, ampak da samo spremljamo um, dogajanja v živo in pa tudi znanstveno. Druga možnost je, da dvignemo pragove za zmanjševanje toplogrednih primov za vse toplogredne, za vse um, bi, so za biogeriva. Tretja možnost je, da bi upoštevali dodatne zahteve za trajnost. In eh, da bi si natančneje ogledali tudi vprašanja, ki sem jih omenil, recimo v Braziliji in Argentini. Četrta možnost pa je, da bi razmislili o uvedbi nekega faktorja za različne um, možnosti. Vsekakor je treba vse opcije še enkrat preučiti, treba je tudi natančno preučiti modele. O tem pa se mora, mora pogovoriti tudi z drugimi službami komisije, zato da bomo lahko pripravili oceno tvega, ki si bo v zvezi s temi štirimi opcijami. To je torej trenutno delo, gleda zelo zapleteno področje. Uh, tu moramo res zagotoviti tesno sodelovanje med našimi službami in še eh, enkrat še vedno pripravljamo oceno tvegan. Prišli smo daleč, nismo pa še zaključili dela. In ko bo to zaključeno, se bomo lažje odločali in bomo lahko pripravili predlog zakonodajnega akta. Še vedno imamo dva meseca eh, na časovnici, ki smo si jo sami postavili in to bo zagotovo izziv, um, tega ne bom zanikal. Hvala lepa. Ja, dank, Hvala lepa gospodom z komisije za njihovo predstavitev z, z, z sporočilom. Sedaj pa me zanima, kolegice in kolegi, kdo bi želel besedo. Gospod Turm se je javil, izvolite. Dank, äh, ähm, Hvala lepa kot poročevalec direktive o obnovljivih verjih se spominjam dobro zadnjih ur pogajanj. Mislim, da je bilo med polnočjo in drugo uro po noči, ko smo na koncu potem prišli do dogovora, ki je zakonodajni mandat Evropski komisiji, da predstavi rešitev. In takrat je komisija tudi priznala, da posredna sprememba raba zemljišča obstaja in da to ni nezanemrljivo. In kako, kot sem lahko povzel iz teh dveh eh, izjav komisije, gospod Stener je rekel, da posredna sprememba rabe zemljišč obstaja. Komisija torej pravi, da je to dejavnik, ki je resen. Drugič, gospod Olen je rekel, to je nekaj, česar se lahko lotevamo le na podlagi modelov, ampak tudi druge zadeve rešujemo z modeli. Podnebne vprašanje rešujemo z modeli napovedi pri podnebih, vse to. In pri modelih je vedno neka negotovost. Vsi pa vemo, da nam Lizbonska oziroma da moramo zaradi Lizbonske pogodbe tudi delovati po načelu previdnosti. Torej, tudi če se zavedamo, da se modele vedno lahko izboljšuje, to ni razlog, zakaj ne bi prišli do odločitve. In zakaj sedaj to izpostavljam? Zato, ker se mi še vedno zdi, da na podlagi dejstva, da generalni direktorat za energijo je vedno nasprotoval temu, da bi um, priznal dejavnik Iluka. In na koncu postopka pogajanja med 27 državami in parlamentom smo zaupali komisiji, da bo res naredila korak naprej in izvajala svoj zakonodajni mandat ampak še vedno ima očitno komisija težave pri tem, da bi tu šla naprej. Pa ne zato, ker eh, ne bi imeli dovolj dokazov, kajti mislim, da jih imamo od teh študij in imamo dovolj modelov, ampak morajo biti drugi razlogi, politični razlogi. Morda razlogi, ker ima komisija težave s tem, da bi sprejela tega, česar nikako niso mogli sprejeti pred letom ali dvajem. Za, za me, ki sem se pogajal o tem, je res težko, kako naj delegiramo in zaupamo komisiji, če se nam potem zdi, da komisija zaradi nekih čudnih razlogov ni, ne prinese rezultatov. vsi tudi vemo od uh, notranjih govoric, da komisija zelo močno pritiska na to, da bi se dvignilo pragove, ampak to je kot, če bi imel neko, nek avto brez uh, zavor in bi rekel, ne bom delal na tem, da bom eh, ugradil zavore, ampak bom okrepil šasijo, karoserijo. Uh, zato da bom lažje se branil drugih sil. Še vedno sem zelo prepričan, da bi morali nadaljevati z eh, četrtim. Četrto možnostjo, o tem smo tudi glasovali v poročilu parlamenta leta 2008. Še eno zelo precizno vprašanje komisiji. ali so kakšni politični razlogi, zakaj tako težko napredujete pri tej stvari, za katero mi mislimo, da je pomembna torej ilug dejavnik, ki je specifičen za posamezno rastlino. Kalifornija misli, da se to lahko izvede. Imajo znanstveni odbor, ki to redno revidira, če se v znanosti pokaže, da je treba to popraviti, ta model. In osebno ne razumem, zakaj ima komisija toliko težav, da bi pripravila predlog v zvezi z tem faktorjem. Hvala. Še štirje so se javili k besedi. Prosim, da ste kratki. Imamo namreč še eno točko na dnevnem redu. Naslednjo ima besedo Peter Liza. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sveda parlament ne more sprejeti, če komisija ne izpolne jasne naloge, ki smo jo dali v zakonodaji skupaj za svetom. Zato tudi jaz prosim komisijo, da dela hitro in natančno. Nisem pa tako zelo prepričan, da je to nujno možnost štiri, ki. predlaga zelo jasno, diferencirano, morda kar birokratsko pot. Rad bi pa postavil vprašanje, ki si jih moramo postaviti. Jasno je, če prihaja do nekih skrajnih učinkov, če pride do poseka um, živnega gozda, zato da bi se potem posadilo neko monokulturo za biogorivo, potem je treba to seveda preprečiti. Ne moremo pa tukaj pretiravati, kajti drugače bomo vse dejavnosti, ki imajo sicer pozitiven vpliv in biogoriva imajo pozitiven vpliv na podnebje, no, ampak moramo paziti, da preprečimo skrajne primere, ampak to, da bi pa rekli, da so biogoriva nasplošno nekaj slabega, s tem se pa ne strinjam. In eh, povezava z drugimi učinki, to bi lahko obravnavali tudi pri drugih temah. Vsi se pravzaprav strinjajo, da iz vidika podnebne politike, surovinske politike, da je smiselno več uporabljati les in morda nadomestiti tudi druga gradiva, kot je cement. Če pa bomo sedaj razpravljali o tem, če plantaže, kjer se lahko pridobiva les, da se te, te površine lahko koristi tudi za hrano, uh, potem lahko vedno o tem razpravljamo, lahko izračunamo, kaj je bolje in bio mm, kmetijstvo. Seveda smo vsi za, ampak s konvencionalno, eh, ki s konvencionalnim kmetijstvom pač na isti površini dobimo več. In klot, vsi oba sva pristaša um, vetrne energije, ampak ministrica iz Šlesvik Hoštana mi je izračunala, da za Te, to vrstne elektrarne potrebujejo več površin in da zato puščajo kmetijska zemlišča. In to tega nisem vedel in to mi je izračunala ministrica, ki je pristojna za kmetijstvo. Torej, neposred, oziroma posredni učinke te imamo povsod. Torej, tu moramo res eh, pogledati, ampak ne pretiravati. Ne smemo tukaj um, sedaj delati tako, kot da je biogorivo samo po sebi nekaj slabega. Kajti, če res izključimo te skrajne primere, je učinek pozitiven in ne smemo zadev preobremeniti za preveč biokratskimi zahtevami. Hvala se, da je pa Linda McEwan. Bom hitra, ker nimamo dovolj časa. Naj povem, da ne zavidam komisiji za to nalogo, ki je izjedno težavna. Zakonodaja temelji na tem, da je treba razlikovati med dobrimi in slabimi biogorivi. Ugotovili smo, da se že pojavljajo težave na tem področju in poskušali najti rešitev. Jasno je, da imamo slaba biogoriva. V parlamentu smo pred nekaj tedni slišali za primer iz Vzhodne Afrike, kjer naj bi posekali gozd za to, da bi za italijansko podjetje proizvajali biogoriva, ljudje se morajo preseliti, skupnosti izginjajo. In s tem se delamo norce ne samo iz naše zakonodaje, okoljske zakonodaje, ampak tudi socialne zakonodaje in eh, razvojne eh, zakonodaje, ko trdimo, da smo koherentni, če bomo spodbojali takšne projekte ali jih tolerirali. Tukaj gre sicer za neposredno spremembo rave tal. Vprašanje je, kaj se zgodi, če nek eh, razvijalec kupi kmetijsko zemljo v eni državi in potem poseka gost eh, za to, da bo gojil neke kulturne rastline na tem. In ljudje so različni pri tem. Težko je včasih za, za manjše skupnosti, da se izpogaja z velikimi multinacionalkami. Po drugi strani pa si ne želim, da bi ostavili proizvodno vseh biogoriv. S tem se spet ne strinjam. Če nam zadevo uspe dobro izpeljati, so biogoriva nekaj pozitivnega. Vse smo nekoliko pozni in že vidimo investicije v raziskave. Sredstva izginjajo, ljudje postajajo zelo eh, živčni in treba bo videti, kaj se bo zgodilo s tem v naslednjih tednih. Ja, hvala lepa. Naslednji kriton Arzenis. Mr. Tu. Hvala lepa, kot je sta že povedala gospod Turmes in gospod Lize. Je tukaj v nevarnosti vredostojnost komisije. To velja bolj za generalni direktorat za energetiko kot za podnebne akcije. Potrebujemo seveda študije. Komisija je pripravila tri študije. In vsaj iz ene od Inštituta za mm, politiko hrane in prehransko politiko. Ugotavljamo, da plantaže soje, palminega olja in tako naprej ne ustrezajo pragovom glede prihranka pri izpustih eh, toplogrednih plinov. To je zapisano, torej teh 15 eh, odstotkov prihranka ne zagotavljajo v primerjavi z ostalimi biogorivi. Če torej ne posta, upoštevamo posredne spremembe rabe tal pri pojenju biogoriv in ne upoštevajo podatkov iz teh študij, ki ocenjujejo, da je ta številka bodo na 40 tisoč avtomobilom v Evropi, to, to ni malo. Seveda obstaja tudi možnost, ki jo je omenjal gospod Owen, da samo pač povišamo mejne vrednosti, pragove. In slišali smo tudi odzive na to. Ali pa gremo na četrto opcijo. Ilok faktor povezan z um, standardom pridelave krme. Kot dejavnika za pridelavo biogorjev. Biogoriva so dobra, če upoštevamo seveda faktorje, ki opredeljujejo tudi posredno spremembo uporabe tal. Kolega, včasih naslednji. Grazie, Presidente. La mia è una domanda ai rappresentanti della. Imam vprašanje za predstavnike komisije. Gre za pravno vprašanje. In sicer za izkušnje izpred nekaj tednov, izpred dveh tednov. Pred danes zasedanjem smo obravnavali temo, ki jo menijo gospod Arzenis. V tej zvezi je bilo postavljeno vprašanje glede uporabe pogodb, predvsem kar zadeva načelo subsidijarnosti raba tal oziroma raba zemljišč je v pristojnosti držav članic. In če danes predvidimo ukrepanje skupnosti, ki bo zavezujoč za države članice z ustreznimi omejitvami, na kakšni osnovi to počnemo? Kako lahko lahko sprejmemo obvezujoče zadeve za države članice v skladu z sporočilom komisije. No, kot zadnjega imam na seznamu gospoda Tremopolusa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Očitno bi morali to temo enkrat eh, resnično temeljito obravnavati. Slišali smo kakšen je vpliv na gozdove. Poznamo pa tudi posredne vplive. In sicer se poljedelske površine, ki so bile prej uporabljene za pridelavo hrane, zdaj uporabljajo za pridelavo biogoriv. To se pravi, da se uporaba prenese na drugi sektor. In eh, spremenijo se tudi prejšnji biotopi, s tem izgubljamo raznolikost eh, vrst, In če uporabljamo v Evropi več eh, biogoriv, potem bi potrebovali na drugi strani 96 milijonov hektarjev na svetu, da bi lahko gojili ustrezno količino rastlin za to. Tukaj imamo ustrezno študijo Evropskega inštituta za okolje kjer so upoštevali tudi vplive nadaljne oporabe biogoriv do leta 2020, ker je jasno zapisano, da potrebujemo dvakratno površino Belgije za pridelavo biogoriv, za dodatne snovi, ki so potrebne za biogoriva. Pri tem 27 do 56 milijonov uh, emisij CO2 bi pomenilo to dodatno in kot je Kriton že povedal, izhajamo iz tega, da bomo dobili do 40 milijonov novih uh, vozil na evropskih cestah z povečano uporabo teh eh, goril. Komisija bi morala upoštevati te podatke o negativnih vplivih uporabe biogoriv in se odločiti za različna biogoriva. Ali pa kot zadnji Richard Zever. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da komisija tukaj deluje zelo dobro, če je previdna. In moram izraziti so zaupanje, kajti če govorimo o ilog dejavniku, smo na znanstvenem terenu in mislim, da smo predali mandat komisiji, da razmišlja o tem faktorju in ga more biti tudi uveden. Zato bi bilo resnično dobro, če bi dobili prave trdne osnove za odločitve. Smo na področju, pri katerem ne upoštevamo samo neposrednih, ampak tudi posrednih eh, učinkov. Ta popolna zakonodaja, ki si jo predstavljamo v naših glavah, eh, lahko dejansko postane hitro ovira za vsakršno delovanje na tem področju. Zato mislim, da je dobro, če komisiji damo na voljo dovolj časa. V parlamentu moramo paziti, da ne bomo začeli prihajati sami sebe. Seveda je uvedba kriterijev trajnosti primerna tudi pri biogorivih in to je mogoče tudi ustrezno preračunati. Če pa hočemo kvantificirati tudi te posredne dejavnike, bo to težavno, pri tem je upoštevati tudi določene časovne statistične podatke, ker trenutno še ne moremo ustrezno oceniti učinkov. Faktor časa je tukaj zelo pomemben in ta čas bi morali komisiji tudi dati na voljo zaradi tega, ker bo zadeva drugače šla v ravno nasprotno smer, kot smo si želeli. Tukaj imamo tudi to študijo, o kateri bi tudi morali pri govoriti. Tukaj je kritika komisije na način, ki ga ne razume. Mogoče bi morali avtorje tega povabiti, da nam razložijo, kakšni konkretni razlogi so tukaj za kritiko komisije, kajti sam tega ne morem ustrezno ugotoviti. Pa lepa, Richard Zeber, prosim komisijo za kratek povzetek, res hitro, zaradi tega, ker imamo še eno točko na dnevnem redu. Bi pa še dodala eno vprašanje. E, tukaj imamo generalni direktorat za podnebje in energetiko, ste tudi v stikih z generalnim direktoratom za kmetijstvo. To bi bilo tudi pomembno. Hvala, začel bom in mislim, da bo Hans nadaljeval, nisem pozabil na kmetijstvo. Najprej je treba povedati, da vsi potrebujemo biogoriva. Dvoma v to ni. Komisija je to še pred kratkim podarila v beli knjigi o prometu v načrtu za 2050 potrebujemo trajnostna biogoriva. Ne glede na to, kdo to pravi iz komisije, vsi smo za to. Prav tako se zavedamo, da se modeliranje uporablja posod v komisiji za razvijanje politik, ampak kot rečeno, imamo za modeli določene omejitve. In tukaj ne uporabljamo modeliranja za razvoj politik, ampak za razvoj zakonodaje, če bomo uporabili ta dejavnik. To je korak naprej in zato moram biti popolnoma si na jasnem, zakaj gre. Kar nekaj vas je dejalo, da je treba zadevo ustrezno pripraviti, to smo slišali tudi lanski november, bolje, da si vzamete več časa, ampak prosim, da nam pripravite verodostojen, dober odgovor. In točno to počnemo. Vzeli smo si čas za temeljito proučitev različnih eh, možnosti skupaj z drugimi generalnimi direktorati, tudi s licim za kmetijstvo, tudi z gede za trgovino in podjetništvo, kar pomeni, da skupaj z našimi kolegi temeljito obravnavamo možnosti. Ko bomo zaključili brisoje vpliva oziroma oceno učinkov. Vse bomo morali odločati, kako nadaljevati. To bo pa seveda politična razprava oziroma rezultat politične razprave in s tem odgovarjam že na vprašanje gospoda Turmesa. Zdaj pa predajem besedo Hansov. Eh, hvala leta, bom kratek, ker nimamo časa. Nekaj zadev bi želel dodati. Slišali smo, da naj bi bil naš generalni direktorat za energetiko proti uvedbi Eh, in luk faktorja. Kaj da ni res, saj upravljamo naše ocene učinkov, zato jih to počnemo. Želimo natančno vedeti, kateri so dejanski in konkretni učinki našega ravnanja v tej ali oni smeri. Doslej še nismo prišli do zaključkov, ne glede na to, kaj se govori na okolici. In še nekaj bi rad omenil. In sicer, da je ključni cilj direktive o obnovljivih vidih energije. Mislim, da se bo Klotormes z mano strinjal glede tega vzpostaviti predvidljivost in stabilnost in investicijsko atmosfero za investitorje, ki bodo potem vlagali v to vrstne projekte. To je kritičnega, ključnega pomena. Seveda moramo priti do nekega zaključka in to v čim krajšem času. Želimo pa si tudi rešitev, ki bo pripeljala zadevo do konca tako da bodo vlagatelji v bioenergijo, kot tudi v druge obnoljive vire, poznali natančni zakonodajni okvir, ki ureja to področje. Kot rečeno, delamo na tem. No, ne nujno noč in dan, pa vendar zelo intenzivno na tem, da bi pripravili rešitve še pred poletnim odmorom. Hvala lepa za vaše informacije, tudi za razpravo. Slišali smo, da bomo nadaljevali zadevami, zadeve še niso zaključene. In zdaj prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda, gre za predstavitev študije o oglični izravnavi na osnovi študije e EMAS. Predajam vam besedo, zdaj pa moramo zadnje pol ure še intenzivno izkoristili. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, sem Ralf Klein-Schmidt in sem EMAS koordinator Evropskega parlamenta. Danes bi se vam najprej zahvalil za vabilo na ta sestanek. Eh, predstavil bi vam eh, našo študijo o sistemu oglične izravnave, kar je izvedel kolega ob meni nekaj k okviru. Sam sem bil na enem od sestankov odbor za okolje leta 2008, ko smo pred, eh, predstavili študijo o ogličnem otisu. To je bil prvi korak za zmanjšanje emisij in za načrt nadzora nad eh, izpusti oglika Danes eh, smo tukaj, da vam predstavimo študijo o oglični izravnavi. To se pravi, kako bi lahko z oglično izravnavo delovali v Evropskem parlamentu in kakšne so možne opcije. Veste, da se je Evropski parlament odločil, eh, da se stavi načrt za zmanjšanje izpustov CO2 in tukaj smo poročili, katere vrste oglične izravnave bi tukaj lahko odigrali določeno vlogo študijo je upravil gospod Tibo Dursel iz eh, podjetja Tibo in gospod Tiso eh, iz eh, podjetja Timologic. Uh, Hvala lepa in če boste imeli kasneje še kakšno vprašanje, prosim, da nam to poveste. Hello. Thank you very much for giving us the opportunity to present you the results of this. Hvala lepa, hvala za priložnost, da vam predstavimo rezultate študije za oglično izravnavo izpustov CO2 Evropskega parlamenta. Cilj Evropskega parlamenta je zmanjšati emisije eh, parlamenta 30 odstotkov eh, od leta 2006 do 2030, leta 2008 so. Eh, je bila upravljena študija o ogličnem otisu in tukaj smo določili cilj 30 odstotkov zmanjšanja. Eh, načrt je odobril Evropski parlament eh, oziroma kabinet Evropskega parlamenta. Februar 2009 je bilo to vključeno v program EMAS, v akcijski načrte EMAS. Cilj je bil opraviti študijo morebitne oglične izravnave emisij proizvedenih strani Evropskega parlamenta. Poglejmo si, kakšen je ta oglični otis Evropskega parlamenta. Evropski parlament se je odločil za zelo širok obseg vplivov. Tako da imamo tukaj zelo različne dejavnike, ki vplivajo na izpuste toplogrednih plinov najprej emisije zaradi sežiganja fosilnih goriv pri proizvodnji elektrike in eh, toplote, ki jo porabimo v Evropskem parlamentu. Drugi emisijski tok eh, je hlajenje in zamrzovanje. Tretje so emisije uporabljene za transport materijala, potem emisije, ki jih je proizvaja prevoz oseb, eh, zaposlenih tudi obiskovalcev. E, kot vemo, e, trenutno poslanci potujejo sem in tja domov in to ni vključeno v oglične odtise Evropskega parlamenta. Potem imamo vse emisije, ki jih uporabljajo zunani sodelavci za dobavo e, razno raznih storitev, pohištva in tako naprej. Logistika nam je pripravila svojo študijo, glede uh, in tudi mi, ki smo pripravili to študijo, smo s tem proizvedli izpuste CO2, to se pravi, da sodimo v oglični otis Evropskega parlamenta, pa imamo vse izpuste za eh, radi vseh naprav, ki jih nadzoruje Evropski parlament. Uh, gre za premoženje, ki se je amortiziralo v celotnem obdobju delovanja Evropskega parlamenta, torej nimamo samo eh, neposredne emisije, ki želimo zmanjšati, ampak tudi posredne emisije, na katere lahko Evropski parlament vpliva, naprimer na pogodbene partnerje, na dobavitelje hrane in tako naprej. Kakšen je bil razvoj ugljičnega odtisa od leta 2006 naprej? Dobra novica je, da se je zadeva pozitivno razvijala od leta 2006 naprej. Danes imamo 14 odstotkov emisij na ekvivalent eh, zaposlenega najpomembnejše emisije za Evropski parlament, predstavlja prevoz, promet. Evropski parlament je na poti, da doseže 30-odstotno zmanjšanje izpustov. Vprašanje pa je, kaj bomo naredili z preostalimi 70 odstotki izpustov. Tukaj lahko oglična izravnava odigra svojo vlogo. Cilj študije je bil analizirati, kaj bi vključili v ta perimeter, v območje za oglično izravnavo. Kaj bomo tukaj vključili? in eh, kaj bomo vključili v oglični otis. Potem je treba opisati različne sisteme in standarde eh, oglične izravnave, torej če bomo delali izravnavo na kak način, potem analizo pravnega eh, konteksta, ki ga moramo uporabljati za izravnavo in zagotoviti, da bo izravnana pobuda transparentna in privedljiva. So, the, uh a carbon neutral process. Uh, Oglično neutralni proces se razvija v različnih eh, fazah. Prvi tri, korake, prvi tri korake je izvedel Evropski parlament, merili smo oglični odtis, eh, izvedli so ukrepe za zmanjšanje izpustov in potem eh, se izračunava oglični odtis na osnovi teh strategij. In tako pridemo do zmanjšanja za 30 odstotkov izpustov, ki jih proizvaja Evropski parlament. Vprašanje je, kaj storiti z preostalimi 70 odstotki izpustov, ki jih proizvaja Evropski parlament. In tukaj lahko oglična izravnava odigra svojo vlogo. To zmanjšanje bi lahko uporabili za spodbujanje zniževanja izpustov CO2 v Afriki kjer bi lahko uporabljali ustrezne projekte oziroma teh 70 odstotkov izpustov za eh, vlaganje v to vrstne projekte. Tako bi parlament prevzel odgovornost za preostale izpuste, ki jih povzroča. Kako pravzaprav zadeva deluje? Če si pogledate to schemo, imate izravnani projekt. To je obstoječ, predvidljiv projekt, ki znižuje izpuste eh, CO2. Primere vam bom pokazal. Te projekte je treba potrbiti strani priznanih institucij in zagotoviti, da desnično prihaja do znižanja izpustov CO2. Te izravnavni projekti se potem eh, pošljajo na, v register oglične izravnave in potem pride do finančne podpore za to vrstne projekte strani partnerjev, kot je Evropski parlament in drugi akteri, ki lahko potem spostavijo eh, eh, to vrstne certifikate oziroma kupijo certifika, izravnalne certifikate, s katerimi eh, investirajo svoj prispevek v emisiji pri emisijah CO2 -ja v projekte za zmanjšanje izpustov CO2. -ja. Imamo pa neodvisno verifikacijo, tako da zagotovimo, da ne prihaja do zlorab. To je samo nekaj primerov ta vrstnih projektov, e, tako da vam prikažem, kakšne vrste projektov lahko financiramo z oglično izravnavo. Tukaj imate projekt biomase v Afriki pri čemer se biomasa uporablja za proizvodno obnovljive energije, namesto da dizelski generator poganjamo z fosilnimi gorivi. Tukaj imamo vetrnice, vetrne elektrarne, namesto pogona elektrarne z bolj fosilno obarvanimi viri, kot je premog. tukaj imamo zbiranje odpadkov in proizvodna bioplina iz njih v Afriki, s tem lahko tudi bistveno zmanjšamo oddajanje smradu in tudi preprečujemo infekcije, naprimer širitev malarije ali pa onesnaževanje ozračja. Tukaj imamo primer gretja vode z sončno energijo, za ogrevanje sanitarne vode, tudi to zmanjša emisije CO2. No, zdaj je vprašanje, če se bomo odločili za oglično izravnavo. Katere izpuste bi lahko vključili v schemo izravnave? naprimer leti poslancev niso vključeni v oglični otis, to se pravi, da je treba izračunati emisije, ki jih povzročajo, to vključiti v oglični otis in potem prepustiti posameznim poslancem, za, da eh, prostovoljno izvajajo ustrezno izravnavo. Tukaj smo razvili tri različne obsege za izravnavo. Eh, prvi obseg bi bil, da upoštevamo samo polete eh, poslancev gre za vse polete oziroma za osebje, za vso osebje razen poslancev. To bi pomenilo 108 tisoč evrov na leto. Drugi širši krok bi bil, da upoštevamo vse eh, potne emisije, potovalne emisije uslužbencev, tudi za vozila, uradna vozila oziroma službena vozila, s tem bi prišli na 605 tisoč evrov na leto. Tretji širši krok pa bi zajemal vse, kar je vključeno v oglični odtis, ki je sedaj izračunan za Evropski parlament, kar pomeni, da bi izravnali vse emisije razen letov poslancev vse lete, uslužbencev, stavbe, vozila in vse ostalo, naprimer čiščenje, vzdrževanje, eh, gospodarjenje z odpadki, dobava pisarniškega materijala, hrane, pijače. S tem bi prišli do skupnega stroška 2 milijona in 50 tisoč, eh, to je 20 evrov za vsakega in o tem se bomo odločali oziroma bo parlament odločal poleti. Standardi oblične izravnave so zelo pomembni in tukaj je predvsej nasprotujoči si mnen. Seveda je bistveno, da prihaja do zmanjšanja izpustov CO2 in da nimamo neke kolateralne škode na drugih področjih, da dobimo samo eh, koristne posledice eh, za mm, socioekonomsko okolje, v katerem se to vrstni projekti izvajajo. Mislim, da je pomembno omeniti, da ljudje pogosto gledajo na oglično izravnavo kot na nekaj, eh, s čimer si kupujemo odpustke, tako rekoč, da imamo eh, čisto vest. Najprej pa moramo narediti korak zmanjšanja izpustov in pri tem upoštevati kvantificirano številko, preden idemo na oglično izravnavo. Drugo pa je, nekaj kot FSE papir oziroma recikliran papir. To ne pomeni, da tisti, ki uporabljajo to vrstno papir, eh, lahko bi še več eh, kot drugi na papir, zato ker prihaja papir iz boljšega vira. Ne, to je, pomeni, da je treba najprej zmanjšati porabo papirja, šele potem se lotimo drugih okrepov. To se pravi, ko smo gotovili, kakšna je količina naših izpustov, potem lahko nadaljujemo z izbiro oglične izravnave, ki je ustrezna. Pri tem je treba upoštevati možne sisteme in standarde, ki so pomembni v naši študiji. Smo dejali, da je, da je treba uporabljati mehanizem čistega razvoja, CDM, kar je zelo pomemben faktor v ETS-u, In to je nekaj, kar je že bilo sprejeto eh, strani odeleženih organizacij in lahko upoštevamo pri prostovoljni oglični izravnavi Evropskega parlamenta. Sledljivost to vrstnih izravnalnih ukrepov je zelo pomembno, tako da bomo zagotovili, da je nekaj vezano na izravnavo Evropskega parlamenta. Pomembno pa je tudi, da je projekt da podpiramo projekt, ki zmanjšuje emisije CO2. Zato si želimo ekspost eh, izravnave, to se pravi naknadne izravnave CO2. -ja. Pričemer je treba upoštevati tehnološke katvegane, ki se lahko pojavljajo. Tukaj imamo tudi sistem spremljanja transakcij, uh, za nadzor nad eh, pretokom podpore. Ja, to je drži. Kaj pa ostale organizacije, administracije, kaj so drugi storili? Tukaj imate analizo, nekatere druge organizacije in kot ste videli, združeni narodi tudi izravnavajo to pri stavbah in pri potovanju uradnikov. Njihov slogan je, da se uh, gibamo proti neutralnosti. Potem tudi britanski eh, spodnji dom, ravno tako to uporablja nemški Bundestag. Eh, to velja za vse poslovne poti članov, vse zaposlene, zaposlene v ministrstvih, da predstavlja proračun leta 2011 2 milijona evrov. Potem, naprimer, eh, tudi nizozemska zbornica predstavnikov, švedski parlament in tako naprej, številni torej to uporabljajo za polete svojih zaposlenih v Evropskem parlamentu, pa nekatere politične skupine in seveda tudi delegacija v Cancun, eh, tam so bili izravnani leti. So to finalize, um... Za zaključek, kaj bi bile koristi Evropskemu parlamentu, da bi se deloval pri tem? bil, postal bi vodilni na področju boja proti podnebnim spremembam, pokazal bi primer uh, za vse ostale in hkrati bi tudi pa dobra priložnost za komuniciranje. Okrepili bi tudi podnebne zaveze, ki so lepo danes znotraj ETS. Šlo bi še preko teh 30 odstotkov, ki jih je obljubil parlament kar pomeni, da bi Brazilec konkurenciral za ostalih 70 odstotkov, oglik bi dobil ceno, kar pomeni, da bi to poštevali vseh odločitev, ki jih parlamentar notranje sprejemajo, vedno, kadar gre za nek nakup in ko je potrebno nekaj kupiti in je potrebno tudi poštevati to odločitev. Potem bi tudi to spodbudilo in nizkoglične inovacije, pomagalo bi državam v razvoju s tem, da bi tam imeli projekte, potem ne smemo pozabiti na obveze, ki so le podane v Kankugu za oblašitev in prilagoditev v teh državah v razvoju. Pa še nekaj bi dodal, eno manjšo zgodbo. Ideja potapljajoče ladje. Če se ta zaleti v skale in potem je v njem luknja, je potrebno veliko visoke tehnologije, da se to popravi. In to je ta znižanje 30 odstotkov Evropskega parlamenta. To je tehnologija, ki je potrebna za zmanjšanje emisije od 2 danes in pršitev, ki so jih podlagali. Za vse ostale 70 odstotkov je pa ta ista ideja vode, ki se daj polni čon, ko vi to vrtate in poskušate popraviti. In to je nujnost podnebnih sprememb, te dve, dve stopini Cezija, ki bi jih morali doseči, če še želimo izogniti tem posledicam prihodnosti. Se pravi, čim prej treba dobiti vedra in sprazniti čovn, da ne bo več v njem vode. To, so, to je ta izravnava in lahko sedaj ukrepamo za stari 70% emisij, ko čakamo na to, da bomo imeli vse strezne tehnologije in rešitve prihodnosti. Zahvaljujem se za predstavitev. Hkrati pa se upravičim, upravičujem, da je tukaj tako malo prisotnih kolegov, kolega Krseni. Zdi se mi, da je bilo res zanimivo in napeto in žal mi je, da drugi tega niso slišali. Ampak vsi znamo brati in tudi bomo brali. In zanima me, kolega, imate še kakšno vprašanje? Morda je prav tako šokiran kot sama. Saj nam pravzaprav tlele predlagati, govorite o zelo velikem proračunu in kot varčna gospodinja bi si želela, da bi imeli tudi možnosti lastnih eh, prihrankov, ki bi jih tukaj še um, navedli. Torej, ne samo, da se lahko odkupimo, to s vami besedami povem, torej tukaj se lahko odkupimo za velike izpuste CO2, ki jih kot velika hiša tudi imamo, In no, s temi nadomestili to je edina možnost in to mi je že žal, ampak včasih si mislim, da bi lahko tudi zmanjšali klimatske naprave, ki te vedno mezeve v tej hiši, no, ampak eh, to je čisto tako prispevek eh, na pamet. Gospod Klanč, bi ti želel še nekaj povedati? Vprašam še kolega, smo edini razpravljavci tukaj. Kaj, če vam dam besedo? Zvolite. Really Ena stvar, ki je zelo pomembna za nas, pa je to, da s tem ne bomo zamenjali zmanjšanja emisij CO2. Še vedno bomo šli naprej in zmanjševali emisije CO2. Imamo načrt za zmanjšanje emisij CO2, ta bo še naprej. Trajamo, bomo sledili vse tiste točke, ko bomo zmanjšali teh svojih 30 odstotkov. Vse, kar mi pravimo pri tem, je, da še ena druga možnost za teh 70 odstotkov, ki so še ostali. Samo to mi pravimo. V vsakem primeru pa to ne bo vplivalo naše prizadevanje za zmanjšanje emisij CO2. To bo zgolj dodatni pristop. Ja, Izvolite. Rad bi se vam zahvalil za to predstavitev. Zelo zanimiva. In seveda ne moremo kar zamenjati zmanjšanje emisij z izravnavo. Izravnava je lahko zelo koristna. Sveda, ampak sprašujem, če sem prav razumel, strošek za parlament bi bil 2,5 milijonov evrov. Če sem prav prebral. 80 odstotkov. Kakšen je cenjen strošek za to zravnav za parlament? 80 odstotkov ne vključuje leto poslancev? Odgovor. Ja, imamo variabilni sistem, ki gre od minimalnega obsega preko srednjega do neutralnega. In če želimo dobiti tega, ki bo neutralen z velika oglika, je treba vključiti vse, tako posredne kot neposredne emisije. Kar pomeni, da to je nekje od 100 tisoč evrov do 2 milijonov. Odvisno torej od obsega, za katerega se bomo odločili, od teh 2 milijonov, koliko so stroški delovanja storitev, ki jih ponudimo na različnih ravneh, koliko tega gre direktno v samo izravnavo, torej v prihranke oglika. 2 milijona v tem primeru pomeni, da bomo izračunali, smo začeli svoj otis, 100 tisoč ton naprimer, potem pa imamo ceno na trgu, 20 evrov na tono in potem smo izračunali teh 2 milijonov in še nekaj evrov, kar pomeni, da smo dali cene svojim emisijam CO2. -ja. Najprej se torej izračunamo, potem pa pravimo poprečna cena, 20 evrov na tono. Tako lahko pridemo potem do teh dveh še nekaj milijonov in s tem nadomestimo vse emisije parlamenta. To ni, dansko nima veni stroškov z povezave stroške delovanja, ampak skozi z, z emisijami. To študijo smo izveli tudi za druge primere, pač vedno poštevamo ceno, skladno z oporečno ceno in tako smo prišli do tega zneska in upoštevali vse emisije parlamenta. Še eno vprašanje, če dovolite zadnje. Torej, toliko oglika bomo torej morali izravnati. Kaj, kakšen odstotek? Pa bi potem poleg tega morali plačati še za same stroške delovanja. Tisto, kar ne bo šlo direktno v prihranke oglika če sploh obstaja tašna številka. Mogoče se motim, ampak, ampak verjetno tudi obstajajo takšni stroški. Ne vem, ali sem bil čisto jasen. Lahko se da ponovim to še drugače, če želite. Upam, da sem vas prav razumel. Če bi vse sedaj zmanjšalo s tehničnimi inštalacijami, to, kakšne bi potem bili stroški delovanja? Dobro, no, se bomo potem pogovorili kasneje, tako da bodo eh, lahko tudi ostali zaključili s svojim delom. Dobro, hvala. Eh, no, ne bom se umešala v bilateralne pogovore, to lahko zagotovo naredimo še kasneje. Zahvaljujem se za vse razlage. Mislim, da moramo še se držati tega, še ostati pri tem vprašanje potem tudi, kakšni so administrativni stroški vrčevalnega programa. Vse tako sem jaz to razumela. Zahvaljujem se in zaključujem današnje srečanje. Nadaljevali bomo jutri ob devetih za srečanje koordinatorjev, ob desetih pa se nadaljuje sestanek odbora. Zahvaljujem se in vam želim lep večer in tudi tolmačem. Hvala. Thank <laughs> you.